Drage kolegice in kolege, prosim, da se usedete in prosim tudi za vašo pozornost. Hvala lepa. Dobrodošli. Tu želim pozdraviti tudi našega posebnega gosta, gospoda Hansa Borna iz Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami in profesorja Martina Šajnina iz Evropskega univerzitetnega inštituta. Preden prejdemo na točko, ki zadeva prav ta posebna gosta, Eh, želim, da sprememo dnevni red. Upam, da nima nihče nič proti. Nobenih ugovorov. S tem smo sprejeli dnevni red in tako pač prehajam na naslednje napovedi in obvestila. Eh, mi po eh, odpiramo priporočila koordinatorjev, da imenujemo kot poročevalce naslednje osebe. Gospoda Krijakosa, trija, Ta Filidesa za Kaliningrad, gospa eh, Helen Flotre za TDIP aktivnosti, gospod eh, Carlos Kelo za oblikovanje me ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Če nima nihče nič proti, smo to sprejeli. Da, gospod Klejs. Vzeti moram še slušalke, samo trenutek. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. V zvezi s poročevalci bi imel naslednje vprašanje. Kako je s preglednostjo tega postopka? Jaz še vedno nisem razumel, kako lahko tisti, ki ne spadajo v nobeno politično skupino, postanejo poročevalci. Poročilo AFKO je že, oziroma odbor AFKO je že razmišljal o tem, in sodelavci eh, tistih, eh, ki ne spadajo nobeno politično skupino, so lahko prisotni na sestanku predsednikov, vendar ali že velja novi sistem eh, in kaj je treba konkretno storiti, če samostojni poslanec želi postati poročevalec. Kaj je tu treba storiti? Excuse me, Mr. Clays, we're going to hear from the secretary. Opravičujem se, sekretarjat bo to razložil, vendar mi eh, smo ravnali v skladu s pravili, ki smo jih določili v začetku mandatov in na konferenci predsednikov odborov smo razpravljali o tem. Mi smo slišali razna poročila in pravila. Eh, ki smo jih sedaj uporabili, so posem v skladu s tem, kar smo delali do sedaj. Na sestanku koordinatorjev po pogajanjih eh, se dodelijo poročila in sicer v skladu s standardnim postopkom in konsensom in sicer pa sledimo načelu dontovih točk. Na ta način smo to torej dodelili, vendar te informacije lahko dobite tudi v pisni obliki, če želite. Hvala lepa. Še konkretno vprašanje. Torej, jaz še vedno nisem dobil odgovora. Govorite o točkovnem sistemu? Da, vendar videl sem razpredelnico, kjer piše, koliko točk imajo sam, uh, politične skupine, vendar samostojni poslanci nimajo nobenih je točk. Ali smo mi eh, poslanci drugega razreda ali nikoli ne dobivamo točk? Kako je z nami? That is precisely, that is <laughs> Tako je to. Če ste samostojni, poslanec. To seveda ne pomeni, da ste drugorazredni poslanec, ste polnopraven poslanec v tem parlamentu. Edina stvar pa je, da so določeni procesi odločanja, v rokah političnih skupin in tisti poslanci, ki se niso na ta način organizirali, eh, ne dobijo pač eh, vseh teh pravic in dožnosti. Določene dejavnosti so namenjene političnim skupinam. in e, iz članstva v politični skupini izhajajo tudi pravice in dožnosti. E, kdor pa ni član politične skupine, se mora sprijazniti z lastnim statusom, ki so ga izbrali. Opravičujem se, vendar gospod Klas eh, ima prav. On je izvoljen, morda se ne strinjamo z njegovim političnim programom, vendar ima iste pravice kot vsi drugi poslanci. E, eh, Prepsenečena sem, kajti v drugem odboru, kjer sem, e, samostojni poslanci lahko prevzamejo poročilo Eh, seveda pa eh, smo vsi nagnjeni k temu, da pač damo tudi pri glasovanju eh, točke in glasa našim članom političnih skupin. No, samostojni dobivajo iste pravice v skladu z Dontovim sistemom. Mi smo prosili odbor za ustavne zadeve za interpretacijo vsega tega in to smo dobili in to lahko tudi razdelimo vsem te informacije in mi bomo sledili pač temu pristopu, vendar to poročilo, to mnenje vam bomo poslali vsem poslancem. Sedaj lahko nadaljujemo. Torej, minister Miller, ki smo ga pričakovali za jutri v našem odboru, ne bo mogel priti. Gospod Piotr Stašansik bo eh, prišel eh, ob 11.30. On se ukvarja z vprašanjem azila in zaradi tega bo dnevni red nekoliko spremenjen. Od 10.10 do 11 eh, bomo imeli poročilo gospe Intveld eh, o eh, PNR EU Avstralija. Ob 11. bomo glasovali o poročilu gospoda Mulderja in ob 11.30 pa bomo imeli Eh, državnega podsekretarja Polske na obisku in ob 12.30. Eh, od 12 do 12.30 bomo pač imeli skupno, eh, skupni sestanek z odborom FEM in bomo glasovali samo eno vprašanje, gospa Intveld. Torej, jaz sem sedaj bila samo obveščena, da je moje poročilo prestavljeno in to mi ne ustreza povsem ali bi lahko morda zamenjala z gospodom Diaz de Mero in ali bi jaz lahko začela ob devetih, to bi bilo zame bolje. We will, we will torej, poskušali vam bomo ustreči, gospa Intveld. In sedaj pa Tretja točka. E, tu je parlamentarni nadzor nad agencijami za varnost in e, obveščevalnimi agencijami EU v zadevnih e, državah, članicah EU in drugih večjih demokracijah. Tu imamo gosta in sicer gospoda dr. Hansa Borna iz Ženevskega centra za demokratični nadzor nad oboroženimi silami in profesorja dr. Martina Šajnina iz Evropskega univerzitetnega inštituta. Ta točka zadeva pravočasen parlamentarni nadzor, eh, nadzor nad eh, zaupnimi informacijami. Vi se vsi zavedate, da se, da imamo pač agencije, eh, ki imajo tajne zaupne informacije. In tu gre za vprašanja, kako jih klasificiramo v razrede tajnosti. Gospod Cashman se ukvarja s tem vprašanjem in v svojem poročilu in v bodočih razpravah želimo stvari še nekoliko pojasniti. V naslednjih minutah bosta gosta predstavila študijo. E, dobrodošli in sedaj najprej gospod dr. Hans Born gospod predsednik. Hvala lepa, eh, da ste naju povabili, da predstavimo študije. Mi smo hvaležni eh, generalnemu direktoratu parlamenta za notranjo politiko, da je eh, poveril to študijo najnima Ustanovoma, zahvala lepa tudi odboru Libe, se pravi vam, da ste nam dali priložnost, eh, da razpravljamo o tej študiji z vami. To zelo cenimo in mi se želimo torej zahvaliti tudi za odlično sodelovanje z Evropskim univerzitetnim inštitutom v tem obdobju. Eh, trije eh, strokovnjaki, ki so sodelovali eh, v študiji, so tudi v tujem prostoru in tudi njim eh, lahko zastavljate vprašanje, če želite. Zelo malo časa imamo, da razložimo cilj študije, glavne ugotovitve in priporočila. Torej, to bomo naredili na hitro. Glavni cilj te študije je, da eh, ocenimo parlamentarni nadzor nad agencijami za varnost in obveščevalnimi agencijami in na ta način želimo pač okrepiti tudi vašo razpravo o tem, da se poveča eh, parlamentarni nadzor v območju svobode, varnosti in pravice. E, torej, tu gre za agencije Europol, Eurojust in Frontex in Ogledali smo si tudi sit cen, ker pač igra eh, pomembno vlogo za notranjo varnost in boj proti terorizmu. Torej, ogledali si bomo tudi nacionalni nadzor in kako lahko nacionalni eh, nadzor eh, pomaga okrepiti splošni nadzor nad eh, agencijami in organi območja svobode, varnosti in pravice. Torej, mi smo opravili zelo veliko pogovorov z vami, komisijo, svetom in agencijami in poleg tega smo opravili tudi 12 eh, študij primerov in mi smo se skoraj da obrnili na vse države Evropske unije, vse so sodelovale in naredili smo tudi eh, ankete v vseh državah članicah. Pogledali smo si torej eh, razvoje do leta 2011. Eh, morda se sprašujete, eh, Ukoliko je to relevantno za vaše delo, mi imamo eh, tri razloge, zakaj je to za vas pomembno. Najprej, Lizbonska pogodba daje Evropskemu parlamentu in nacionalnim eh, parlamentom mandat, da okrepijo nad nadzor nad agencijami, kot so Europol in Eurojust. Evropski parlament eh, se ukvarja tudi z delom eh, sitcena, ki je pomemben za notranjo eh, varnost in tretjič, in to je tudi zelo pomembno, eh, se je marsikaj spremenilo pri dostopu do informacij znotraj Evropske unije in to je tudi povezano z nadzorom nad eh, agencijami za varnost in obveščevalnimi agencijami Evropske unije. Zelo pomembno je tudi videti, kako države članice ravnajo z zaupnimi tajnimi informacijami in kako si lahko pomagamo s tem tudi tukaj. No, tu se seveda zastavljajo vprašanja. No, lahko rečete, to je morda zanimivo Eh, vendar agencije za varnost in obveščevalne agencije niso isto. Eh, Naprimer, ne morejo, eh, ene ne morejo pač zapirati ljudi, prisluškovati. Organi območja svobode, varnosti in pravice imajo seveda eh, mnoge naloge, ki so podobne eh, obveščevalnim agencijam v Evropske uniji in drugič ukvarjajo se tudi z zaupnimi tajnimi informacijami. Se pravi, E, tu gre tudi za vprašanje, kako ravnati z zaupnimi tajnimi informacijami in sicer na podlagi eh, skupne prakse v Evropski uniji. Torej, mi smo prišli do mnogih ugotovitev, ki so zelo relevantne za vaše delo. Mi imamo pa 15 minut za predstavitev študije in želimo seveda imeti dovolj e, časa za razpravo in zaradi tega se bomo osredotočili samo na glavne točke. Naša analiza je pokazala, da nimamo enega samega najboljšega pristopa k nadzoru. Tu imamo celo vrsto različnih pristopov v Evropski uniji. Drugič, v skoraj vseh evro, državah Evropske unije imamo specializirana parlamentarna telesa, ki se ukvarjajo z nadzorom nad obveščevalnimi agencijami. In to moramo imeti stalno v mislih, kad ne glede na to, eh, katero državo članici si ogledamo. Vse imajo pač neko telo v parlamentu, ki nadzoruje um, varnostne in obveščevalne agencije. E, treba je seveda tudi pokazati, kje so meje parlamentarnega nadzora. E, večina, e, naprimer, parlamentarnih organov v državah Evropske unije ne sodeluje pri imenovanju direktorjev teh agencij. In še zadnja stvar, ki jo želimo nasplošno omeniti, je, da večina informacij, večina sporazumov o posredovanju informacij z zunanjimi eh, partnerji je tudi pod nadzorom teh parlamentarnih organov. Se pravi, ti parlamentarni nadzorni organi vedo, kaj se dela v sodelovanju z drugimi državami. Veliko več informacij o vsem tem boste našli seveda v naši študiji. Potem pa še nekaj v zvezi z dostopom do tajnih zaupnih informacij. Vaši kolegi v nacionalnih parlamentih eh, imajo privilegiran dostop eh, do takih informacij eh, v skoraj vseh državah članicah. Eh, skoraj da nobena država članica Evropske unije ne omogoča poslancem dostopa do teh informacij. To je treba omeniti. V večini držav Evropske unije Eh, poslancem ni treba proaktivno iskati informacije, temveč eksekutiva proaktivno daje informacije nacionalnim parlamentom, zlasti ko gre za uh, nacionalno uh, varnost. Se pravi, ni naloga parlamentov in poslancev, da iščejo informacije, ravno obratno je, izvršilna veja oblasti mora uh, dajati informacije parlamentom. In preden grem k priporočilom, bi rad omenil naslednje. Mi moramo biti vedno previdni Eh, ko gre za prenašanje modelov, vzorcev nadzora, eh, ki jih imamo na nacionalni ravni, na evropsko eh, raven. Stvari so morda podobne in mi si ogledujemo primere dobre prakse. Vendar stvari kljub vsemu moramo vedno prilagajati. Ti dobre prakse moramo prilagajati na evropski ravni. In sedaj pa k zadnjemu delu naše predstavitve, to so priporočila. Najprej želim povedati, da mora biti jasno, da Eh, mora seveda parlament vedeti, da obstajajo določene meje pri nadzoru nad varnostnimi in obveščevalnimi agencijami. Eh, to smo se naučili tudi iz nacionalne prakse. Evropski parlament mora eh, zagotoviti, da omejitve ne smejo biti prevelike, eh, zato da se ne bi države članice odločale proti uporabi teh eh, organov in agencij eh, kot platformo za komunikacijo. Evropski parlament tudi ne bi smel biti v upravnem odboru Europola ali Frontexa oziroma kolegija Eurojusta. E, to smo tudi videli na nacionalni ravni. E, nacionalni parlamenti pač e, morda rečejo, da želijo biti v upravnih odborih teh telesih, vendar če so v upravnih odborih, je težko izjajati nadzor. In zaradi tega je treba ločevati med izvršilnimi odgovornostmi in zakonodajnimi odgovornostmi. In potem pa še zadnja omejitev, Eh, ki smo eh, jo ugotovili, je naslednje. Eh, nadzor Evropskega parlamenta nad agencijami bi se moral osredotočiti na njihove politike, upravo in finance. Besedo bi se dal tudi predal gospodu Šajninu. Torej, po našem mnenju je zelo pomembno, da Evropski parlament nadaljuje eh, razprave z eh, skupnimi upravnimi telesi Europola in Eurojusta. Toliko o tem, sedaj pa predajam besedo. Hvala lepa, da ste uh, že naredili prehod na našega drugega eh, gosta, gospoda Šajnina iz eh, Evropskega univerzitetnega inštituta. Prosim, beseda je vaša. Hvala. Najprej bi rad razložil tudi kontekst. Namreč, da se je vloga varnostnih in obveščevalnih služb eh, močno povečala po 11. septembru 2001. Zdaj so te službe dobile nove naloge, pa tudi okolje se je spremenilo, kaj ti čezmeno sodelovanje je postalo vse bolj pomembno, bolj pomembno kot prej. Prej so varnostne in obveščevalne službe nekako vohunile ena proti drugi, zdaj pa so združile moči in oblikovale neko globalno zavezništvo. V mnogih državah je obstajal, obstajala neka vrzel med temi agencijami. Eh, te agencije so pogosto ušle nadzoru in tu je zdaj ozadje, ki sem ga želel omeniti. Prej sem bil posebni poročevalec Združenih narodov za boj proti terorizmu in takrat smo začeli z nadzorom. Eh, naša agencija je morala pripraviti dve poročili na leto za Združene narode. Šlo je tudi za nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami. Odkrili smo, da eh, praksa v številnih državah EU ni vedno dobra, našli pa smo tudi veliko dobrih primerov. Hvaležen sem Evropskemu parlamentu za možnost, da zdaj lahko še poglobimo naše sodelovanje. Zdaj pa bom spregovoril še v imenu Evropskega univerzitetnega inštituta in povedal nekaj o evropskih praksah in o tem, kako izvajati nadzor. Najprej imamo dva sklopa priporočilo 11 do 16, to je prvi sklop. In ta sklop je že predstavil kolega v svojih uvodnih besedah. Naslednji sklop pa je od 16 do 21. Ta se ukvarja z institucionalnimi temami, naprimer ehm, kakšna je vloga Evropskega parlamenta in ali naj se Evropski parlament ukvarja z nadzorom nad obveščevalnimi službami. Najprej dostop do klasificiranih in tajnih informacij. Javen dostop do javnih informacij. To je temeljna pravica, ki služi demokratičnim procesom. Na področju varnostnih in obveščevalnih služb pa obstajajo skrivna področja, tajna področja, kjer eh, ni v ospredju samo pravica javnosti. In zato smo mnenja, da mora obstajati ločitev med uh, javnimi informacijami in pa privilegiranim dostopom Evropskega parlamenta do tajnih informacij. Imamo priporočilo 12. V tem priporočilu eh, pravimo, da bi morala da bi morale določbe biti povezane z mandatom Evropskega parlamenta za nadzor nad agencijami. Priporočilo 13. Tukaj eh, dodamo še predlog medinstitucionalnega sporazuma z Evropsko službo za zunanje delovanje in sicer, ko gre za sit cen. Če povzamem besede predsednika. Mislim, da to ni neka splošna rešitev. Lahko pa zaradi notranje organizacije Evropskega parlamenta to prinese pozitivne rezultate. Libe v nasprotnem primeru ne bi bil v stanju izvesti to. Priporočilo 14 vključuje idejo, da bi morale zakonodajne določbe o nadzoru Evropskega parlamenta nad agencijami eh, izbranemu parlamentarnemu organu podeljevati pravico do dostopa do zaupnih informacij. Enako pomembno je, in to piše v priporočilu številka 15, da bi morali imeti kategorije klasificiranih tajnih informacij, do katerih bi parlament imel dostop, ne da bi za to moral zaprositi. Tu so omenjene tudi uh, določene informacije, informacije določenih tipov, kot naprimer ocene grožen in tako naprej. Uh, pri priporočilu 16 govorimo o institucionalnih temah in sicer, da organ Evropskega parlamenta odgovoren za nadzor nad agencijami bi moral biti tudi parlamentarni organ, ki ima dostop do zaupnih podatkov. S tem bi zagotovili, da tajne informacije ostanejo tajne, tudi ko ima nadzorni organ dostop do njih. To zahteva določeno centralizacijo in. Eh, gre tudi za to, da je organ omejen, kar se tiče uh, velikosti in pa metod, s katerimi lahko prepriča agencije, da je sposoben dostopa do tajnih informacij, ne da bi pri tem kršil zaupnost, ki je nujno potrebna na področju varnosti varnostnih in obveščevalnih služb. Priporočilo številka 18 si ogleduje notranjo situacijo, situacijo v odboru Libe, kako bi ta odbor moral vesti postopke, ki bi mu omogočili delovati kot forum za nadzor in kako je treba. Uh, sklicevati neformalna srečanja za obravnavo takih tem. Priporočilo številka 19. Tukaj se trudimo za kombiniranje eh, nadzorne eh, funkcije in pa dostopa oziroma klasificiranja informacij kot zaupnih. Priporočilo številka 21 govori o tem, da bi eh, parlament moral ustanoviti pododbor Libe za nadzor nad agencijami in da bi obseg in vsebino njegovega mandata določili v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta. 20. Eh, ta govori o tem, da bi obstoječi posebni odbor morali uporabljati za nadzor nad delom Sitcena. In to je povedano tudi s priporočilom številka 21. Mislim, da bi lahko tukaj zaključil, kot je povedal Hans Born. Uh, eh, bo vas veseljem sprejela vprašanja in odgovorila na nja. Hvala. S tem odpiram razpravo. Kar nekaj uh, se vas je javilo k besedi, mislim, da bi rada začela gospa Intveld. Hvala. Rada bi čestitala obima poročevalcema oziroma vsem, ki so sodelovali. Uh, prebrala sem velik del poročila, ni mi uspelo prebrati vseh 450 strani in tema me zelo zanima. Sama sem tudi poročevalka za boj proti terorizmu in podobne teme nadzora smo vključili tudi v poročilo. Potreben je nadzor nad obveščevalnimi službami, kajti vsi, ki se ukvarjajo s terorističnimi dejavnostmi ali s kakršnimi koli kaznimi dejavnostmi, vse bolje sodelujejo med seboj. Imam nekaj pripomb in vprašanj. Neka bolj politična pripomba. Eh, dobila sem občutek, da obstaja razlika med nacionalnim in evropskim nadzorom in da vi to vidite bolj kot neko institucionalno temo. Jaz pa uh, vidim to kot dolžnost uh, nas poslancev do državljanov. Gre za dožnost, torej, ki jo imamo mi do svojih voljivcev in državljanov. Ne smemo, eh, eh, rekli ste, ne smemo biti preveč eh, odločni, kajti da tako bi lahko države odvrnili od sodelovanja. Ne vem, take pripombe so me malo zmotile. Zanimajo me vsa priporočila, rada bi pa izpostavila en vidik in želim, da bi bil ta vidik tudi bolje obrazložen. Odlična priporočila ste dali, vendar pa obstaja eh, neka praznina med nadzorom na nacionalni ravni in nadzorom evropskih institucij. Evropski organi res nimajo operativnih moči oziroma pristojnosti, ampak obstaja neko sivo območje med dejavnostmi nacionalnih organov in pa evropskih organov. Če na papirju to vse zgleda lepo, če so pristojnosti ločene, pa je resnično drugačna in obstaja neko sivo območje, kjer moramo zagotoviti nadzor. Evropski nadzor ne sme biti e, samo preslikavanje nacionalnega nadzora. Oboje se mora dopolnjevati. Pozdravljam priporočilo, ko ste rekli, da uh, potrebujemo en sam uh, nadzorni organ. Pa še nekaj glede sicena. Uh, eh, že leta govorimo o tem. Veliko vprašanj je bilo že postavljenih. Uh, tudi mi smo jih postavljali, pa nikoli nismo dobili pravega odgovora. Uh, v vaših priporočilih vidim, da morda obstajajo sporazumi med Europolom, Eurojustom in Sicenom. To mi ni bilo povsem jasno. Ne smemo se osredotočiti samo na to, kako bi zagotovili nadzor, ampak uh, eh, Sicen v prvi vrsti potrebuje neko osnovo v pogodbah. Eh, tudi na tem področju potrebujemo priporočila, torej glede statusa Sicena, pa še nekaj končnih pripomp, struktura sodelovanja med obveščevalnimi službami in pa eh, nekega evropskega organa, obveščevalnega organa, to se še vse razvija. In morali bi zagotoviti nadzor, ki se bo sposoben razvijati hkrati s temi organi sporočilo, sem prebrala tudi kot sporočilo parlamentu, da moramo prevzeti uh, svojo pristojnost nadzora in to uporabiti kot uh, instrument, ki nam je na voljo. Mm, vedno, ko sprašujemo komisijo, svet ali druge organe, moramo dobiti odgovore, vendar pa zdaj ni tako. Redko dobimo prave odgovore. After po devetih točkah, ki jih imamo na dnevnem redu, bomo imeli še sestanek koordinatorjev. Eh, zato se moramo res držati eh, omejitve, časovne omejitve. Gospa Lambert, ste vi drugi prosili za besedo, izvolite. Uh, Hvala, predsednik. Žal mi je, da ne obravnavamo teh priporočil in celotnega poročila skupaj z, eh, eh, skupaj z Evropolom, Eurojustom in tako naprej. In da tega ne obravnavamo postopno. Agencije, ki, ki jih obravnavamo, nimajo vloge samo pri zagotavljanju varnosti, ampak imajo odgovornosti tudi pri nadzoru meja, pri dostopu do. Mm, azilnega postopka in tako naprej. Torej, te agencije že same imajo zelo kompleksno naravo in podpiram to, kar je povedala Sofi. Namreč, da imajo te agencije evropsko naravo. Ne gre samo za to, da so združene države članice, ampak da se zagotovi sodelovanje, ko gre za nadzor. To je ključnega pomena potem je tu še vprašanje, kaj bomo nadzorovali. Tudi ta študija je ugotovila, da obstaja eh, neko sivo območje, da obstaja veliko luken, ko gre za odgovornost. Če gre kaj narobe, je vedno treba poiskati odgovornega. To so pomembne teme za nas tukaj v parlamentu. Eh, in mislim, da so take študije pomembne in potrebne. Eh, pozdravljam to, kar ste povedali o sklepanju sporazumov s tretjimi državami glede izmenjave informacij. Tukaj je tudi eh, še sivo območje, težko je zagotoviti jasen nadzor Parlament eh, pa mora vsaj delno biti vključen pri nadzoru vodi takih organov. Upravni odbori namreč zastopajo države članice in tu ne sme biti vključena samo komisija, eh, temveč ima tudi parlament eh, svojo vlogo. Radi bi imeli vsaj. Uh, seje, skupne seje oziroma zaslišanja kandidatov. Zanima me, kako vidite povezavo med državami članicami in parlamentom v praksi, kako naj bi nadzor deloval. Še posebej, ko so države članice nekatere med njimi rekle, da ne želijo sodelovati pri nekem pododboru. Hvala, zdaj pa gospod Romero, izvolite. Gracias. Quería excusar. Hvala, rada bi se upravičila, ker nisem mogla priti prej. Tudi nisem slišala predstavitve. Tema je zelo zanimiva. Rada pa bi postavila naslednje vprašanje. To vprašanje je povezano s koordinacijo varnostnih agencij. pri terorizmu smo videli, da je eh, vedno bila napaka v tem, da ni bilo koordinacije eh, pri nadzoru oziroma pri preprečevanju terorizma. V ZDA je 16 agencij, pa niso znale preprečiti napadov. Eh, Evropska unija ima tudi več različnih uh, organov nadzora, države članice jih imajo, imamo tudi skupno evropsko strategijo za varnost, pa še vedno sodelovanje ni dobro. Stvari so vedno, uh, vedno je bolj pomembna vladna raven, bolj pomembna od, nad, od uh, evropske ravni. Pomembno je, da se informacije delijo. Do tega pa prihaja v zelo redkih primerjih. Ali bo evropski nadzor, nadzor Evropskega parlamenta tukaj eh, spremenil zadeve, kajti zaenkrat eh, takšnega sodelovanja ne vidimo. Gospod Trianta Filidis. Ja, no, Veliko bolje bi bilo razpravljati o tej temi, potem ko bi prebrali besedilo. Sam sem besedilo dobil šele pred kratkim, tako da ga nisem uspel prebrati. Več organov varnosti obstaja in te organe je treba nadzorovati. Če sem prav razumel, obstajajo organi, ki jih že nadzorujejo. To sta Europol, Eurojust in še drugi. Zanima me, o katerih konkretnih organih tukaj govorimo. še nikoli do zdaj ni prišel sem uh, kak uh, odgovorni iz teh organov, ni nam povedal, uh, kakšna je njihova vloga in uh, rad bi slišal razlago. Hvala. Gospod Albrecht. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Študije še nisem. Uh, v celoti prebral, določene stvari pa sem. Vesel sem, da smo tu slišali jasno izjavo, da ne želimo dodatnih pododborov, posebnih odborov. pravo mesto za vse to je odbor Libe. Tu gre torej za nadzor nad agencijami EU eh, e na področju tretjega stebra. Nekaj pa manjka in tu imam tudi vprašanje za vas. Ravno pri tistih eh, agencijah, ki imajo izvršilna pooblastila oziroma upravljajo s takimi pooblastili, kaj nikoli ni tako, kot pravi Europol, mi samo pošiljamo podatke od enega mesta do drugega, sicer pa se ne ukvarjamo samimi preiskavami. Ravno nasprotno, tu gre tudi za preiskave in pri tem delu je treba spoštovati neka ustavna ravnovesja. Se pravi, parlament bi moral kontrolirati več, ne samo organizacijo in finance. Tu gre tudi za vprašanje, ali parlament so odloča o vsebini eh, in delu teh agencij. Se pravi, ali eh, bodo o vsebini odločale samo komisija in svet eh, ali tudi parlament. Naj dam primer. Čudim se, da Europol veliko dela na področju vsebini mamil in relativno malo na področju organiziranega kriminala na področju vozil. Kako torej lahko parlament vpliva na to in kako lahko eh, parlament so odloča o vsebinah? Gospa Hankis, Čestitam vam za vaše delo. Mislim, da je bilo zelo temeljito upravljeno. Eh, poročilo je resno in odgovorno. Rada bi poudarila vidik odgovornosti, kajti vedno se zauzemamo za transparentnost, za sledljivost in tudi priporočila gredo v tej smeri. Niste pozabili, da tudi na praktični izvedljivosti in varnosti. To sta pomembna vidika. Včasih v parlamentu pride do nas proti med tema dvima vidikoma. Sama sem na hitro preletela to študijo in pred letom sem imela zanimivo razpravo z enim vaših kolegov, zato sem se res veselila te študije. Mm, na kratko sem tudi prebrala to študijo in rada bi povdarila tri zadeve. Študija povdarja eh, nekaj in sicer tudi sama mislim, da je pod odbor kot koncept, kot ideja eh, dober. Na ta način se lahko okrepi nadzor. V tej študiji v svojih priporočilih pravite, da bi pododbor pokril tri vidike agenciji političnega, upravnega in proračunskega. Ne bi pa se ukvarjal z operativo. Razumem logiko, ki je za tem in verjetno imate prav pri tem pristopu vendar pa, če operativne teme eh, v celoti izpustite, če jih izpustimo iz dejavnosti pod odbora, bo zelo težko sprejmati resne odločitve. Ne vem, kakšna je rešitev. Želela sem samo upozoriti, da bi to lahko bil problem. Še en problem pri ločevanju eh, SITCENA od drugih agencij. Tudi tu razumem logiko SITCENA je del zunanje službe in niste odgovorni oziroma nismo odgovorni za eh, z organizacijskega vidika. Vendar je to nasprotil z oblikovanjem pod odbora. Eh, tukaj lahko omenim naprimer kriminalne združbe in terorizem ki zahtevajo nek celovit pristop v boju proti njim. Za nadzor teh dejavnosti je potreben celovit pristop. Problem bo, če bomo o terorizmu govorili v enem odboru, o drugih stvarih, pa v drugih odborih, kajti s tem bo zmanjšana teža pod odbora pa še nekaj o transparentnosti. To je zelo pomembno v nekaterih državah članicah, pa ni možno vsega tako izvajati in treba je najti ravnovesje, treba je najti rešitev. Organ mora biti uravnotežen, da bo lahko izpolnjeval naloge, ki uh, mu jih namenjate. Ich bleib dann doch bei Deutsch. No, bom kar govoril nemško. E, torej, vsebinsko ne morem dodati ničesar. Imam pa samo kratko vprašanje, vendar verjetno to ni vaša odgovornost, vaša kompetenca. E, torej, mi delamo v glavnem digitalno. E, tu piše pač, da študijo lahko najdemo na do teh določenih spletnih naslovih. Eh, morda bi lahko pristojni eh, te stvari popravili. Se pravi, tu spodaj so navedeni spletni naslovi, ki pa niso dosegljivi. Dobro bi bilo, če bi nam to eh, dodali pravilno, zato da nam olajšate delo. Keller, prav Keller, prav Keller. Gospa Keller, bi volite. Torej, imam komentar in vprašanje. Najprej komentar. Ko govorimo o klasificiranih dokumentih, mi kot parlament ne bi smeli pozabiti, da klasificirani dokumenti niso klasificirani sami po sebi, ampak jih nekdo klasificira kot tajne. In tukaj bi radi bili vključeni eh, pri odločanju v tem, kdo bo dokumente klasificiral. Eh, potem bi morali tudi slediti, kaj se z dokumenti zgodi, ko so enkrat klasificirani. Pa še nekaj še vprašanje, torej, kako daleč gredo nacionalni parlamenti pri nadzoru uh, mejnih organov? Ali tukaj obstajajo kakšne najboljše prakse, uh, nekaj, kar bi lahko povedali? Hvala. Ja, sam, um, <clears throat> Hvala lepa. Moje stališče je, da me ne boste zlahka prepričali, da so institucije EU sploh potrebne, še manj pa varnostni organi. Ampak, glede na to, da obstajajo, prav gotovo moramo zagotoviti tudi demokratični nadzor teh organov in to v kontekstu Evropske unije. Seveda bi Evropski parlament bil tukaj najbolj primeren organ za to. Seveda pa je nadzor nad nacionalnimi varnostnimi agencijami še vedno v odgovornosti nacionalnih parlamentov. Vprašanje dostopa do zaupnih dokumentov z vidika evropskih poslancev tudi to vprašanje smo slišali. Moja prva reakcija je, da bi si mislil, da nadzor vključuje pregled postopkov, ne pa vsebine tajnih informacij. Torej, da bi preučevali, kakšne metode uporabljajo tajne službe, ne pa, da bi preučevali ciljne, eh, cilje ali celo material. Ta material potem strogo gledano sploh ni tajen. Kakorkoli že, zdi se, da natančno izbrani poslanci, ki so omenjeni v teh dokumentih, bi bili potem izbrani, izbrali bi jih voditelji političnih skupin in seveda to bi pomenilo tudi iz teh političnih skupin. To pa seveda se navezuje na vprašanje, ki smo ga že slišali od gospoda Klejsa, namreč zdi se, da samostojni poslanci ne bi bili upravičeni do tajnih informacij. Torej,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 avtorjem te študije. Povedati moram, da sem prebral le priporočila, ampak že priporočila so se mi zdela zelo zanimiva. Pred dvema tednoma smo glasovali o novem mandatu za agencijo Frontex. Spremnili smo zakonodajo. Še predtem, ko sem videl, kakšna od teh priporočil, lahko z veseljem povem, da smo vključili dodatna jamstva za demokratično odgovornost agencij do nas, ampak učna krivulja bo prav gotovo strma potem, ko smo prebrali tole poročilo in upam, da ga bomo lahko vključili v postopek posodobitev naslednjih mandatov za agencije. Kar zadeva vprašanje. Tudi sam želim govoriti o zaupnih informacijah. Prosim vas, povete nam več o tem, kakšne so tiste meje parlamentarnega nadzora glede naše, našega dovoljenja za dostop do informacij, katere informacije bi morali imeti na voljo, katerih informacij ne bi smeli imeti na voljo, ali je mogoče pripraviti kakšna pravila v zvezi s tem, ki bi bila tudi v praksi izvedljiva. Hvala. Hvala lepa, gospod Busutil. Slišali bomo odgovore obeh naših gostov, gospoda Borna in gospa Šajnena. Ampak povem vam lahko, da bo študija na voljo tudi na delegaciji z medparlamentarno skupščino, ki jo bomo kmalo imeli. Govorili pa bomo o parlamentarnem nadzoru nad agencijami za varnost in obveščevalnimi agencijami. Doktor Born, izvolite. Hvala lepa. Z Martinom bomo odgovorila na nekaj vprašanj, ampak najprej bi, če gospod predsednik dovoli, do besedo tudi našim kolegom. Ah, okay. members, gospod predsednik ne govori v mikrofon. The same, ah, the same issue, <laughs> in order to help us out with the timing. Uh, uh, okay. Hvala. Poudariti sem le, le želel, da je to rezultat skupinskega dela. Martin, prosim, izvoli. You, Hvala lepa. Mislim, da lahko omenim nekaj vidikov vse izjave, komentarje in vprašanja so bili zanimivi. Žal, seveda ni mogoče odgovoriti na vse, ampak slišal sem, da ste podprli zamisel o pododboru v okviru odbora Libe. Po mojem bi to bil dober način za nadaljevanje dela, kajti zagotovili bi učinkovitost in učinkovit dostop do zaupnih dokumentov za to, da bi izvajali pristojnosti nadzora. S tem se lahko navežem na vprašanje gospoda Busutila. Mislim, da ni mogoče vnaprej določiti te meje v zvezi z zaupnimi informacijami, ki bi ta meja lahko bila, katere informacije se vključijo, katere ne. Mislim, da je naša rešitev boljša. Določene kategorije informacij bi se morale predložiti brez zahteve, torej scenarije morebitnih grožen, potem pa obstaja kategorija informacij, ki bi jih poslanci dobili na zahtevo, zato da bi lahko izvajali svojo funkcijo nadzora. Mislim, da nobene kategorije ne bi smeli že vnaprej izključevati. Obenem pa seveda povdarjamo, da bi morali uvesti neke vrste klasifikacijo zaupnih informacij, zato da lahko zagotovimo dostop do informacij in podatkov, ki je potreben za učinkovit nadzor. Še nekaj želim pokomentirati in sicer vprašanje gospe Romero Lopez o boljšem usklajevanju in obveščanju. To je zelo Težko vprašanje. Če si ogledamo teroristične napade iz preteklosti. Celo enostavno je povezati pike po dejanju samem, zato ker vsi vemo, kje te pike so. Če pa imamo samo pike, potem pa vse skupaj zgleda kot zrna peska na plaži in prav nobenega vzorca ni, da bi lahko ti pike med seboj povezali. če dodamo informacije, ki jih zberejo obveščevalne agencije, potem pri tem ne gre le za zbiranje informacij in podatkov, ampak potrebujemo tudi metodologijo. Metode so potrebne za to, da lahko ločimo med tem, kje govorimo o zrnih peska in kje govorimo o vzorcu. Gre torej za več kot le zbiranje informacij. In V najslabšem primeru je to celo škodljivo, kajti vse skupaj sliko še bolj zameša. Hvala. Hvala, gospod Born. Hvala lepa. Imam nekaj komentarjev, najprej pa želim povedati naslednje. Trenutno smo priča zelo bogati razpravi in vprašanjem, ki bi lahko predstavljali temelj za razprave v prihodnosti. Ampak, ne glede na to, želim omeniti to, kar je povedala Sophie Intfeld. Slišali smo, da se obveščevalne agencije ne bi smele izogibati sodelovanju z agencijami na področju območja svobode, varnosti in pravice. Strinjam se s tem, ampak to priporočilo temelji na realističnem stališču. Namreč opazili smo, da so te agencije kot ribe v vodi. Vedno si izberejo pot najmanjšega upora. Vedno moramo to upoštevati. Strinjam se z vami. To ne pomeni, da mora vse ostati v temi in brez odgovornosti. Vendar, če Evropski parlament razmišlja o tem, da bi zagotovili više stopnje odgovornosti, potem moramo to upoštevati, kajti agencije, imajo pač te značilnosti. Lahko bi razmislili tudi, kako se o tem oziroma proti temu borimo. Mislim pa, da je naša naloga in to lahko upoštevate tudi vi, da razmislimo o tem, kakšne bi bile omejitve nadzora. Omenili ste tudi pomankanje delitve informacij in podatkov med agencijami in kakšna bi bila sploh naloga nadzora, če si informacije agencije med seboj ne delijo. No, povem vam lahko, da je vloga nadzora prav to, da zagotovimo, da si agencije delijo informacije med seboj. V številnih državah članicah, ki smo jih preočevali, smo videli, da različne agencije v tej državi iščejo načine za boljše sodelovanje, zato ker so pod nadzorom, gre tudi za to, ali spoštujejo človekove pravice in tako naprej. To je vaša naloga. Mislim, da bi jo tudi morali opravljati. Slišali smo tudi vprašanje o ravnovesju med preglednostjo in odgovornostjo, to je res, ampak mislim, da to izhaja tudi iz naših priporočil. Priporočil je 22 in vedno smo bili previdni, da smo upoštevali seveda na osnovi nacionalnih izkušenj, kako daleč lahko gremo pri preglednosti, da ne odgovorimo, odgrozimo odgovornosti. Večina agencij tudi ni tako tajnih, veselo veliko preglednosti smo ugotovili, veliko imajo informacij, ki si jih želijo dojiti, deliti. Ne gre za to, da so vse agencije stotstotno tajne. Veliko informacij se znajde v javni domeni. Members of Parliament, but they are clear. Kar zadeva pregled poslancev pred dostopom do informacij, videli smo, da evropski poslanci niso podvrženi pregledu pred dostopom do informacij. Izvolijo jih namreč um, evropski državljani. Še več bi lahko povedal, zahvaljujem pa se seveda predsedniku, da nam je lahko to razložil. Hvala lepa, gospod Born in gospod Šajnin. Hvala za vajno predstavitev o tej zelo zanimivi temi. Hvala tudi, da sta bila kratka in da sta nam pomagala s časom. Hvala lepa, nadaljujemo z naslednjo točko. And now we proceed to point number four. Nadaljevali bomo s točko 4. In sicer vključitev območja Kaliningrada v obmejno območje. Komisija bo predstavila predlog za to, da bi spremenili uredbo o lokalnem, lokalnih mejah iz leta 2006. Slišali bomo tudi predstavitev polskega predsedstva, če so prisotni. Potem pa morda gospod Trienta Filides o Kaliningradu. Najprej komisija, gospa Joana Temler, izvolite. Yes, short... Hvala lepa, to je zelo kratek predlog, zato bo tudi moja predstavitev kratka. Govorili smo o tem, da bi olajšali prehod meja za Kaliningrad, o tem govorimo že dlje časa. Razlog za to je, da pod trenutnimi določbami uredbe to pomeni, da bi Kaliningrad razdelili v tri dele. Severni del bi bil upravičen do sporazuma z Litvo, južni del do sporazuma z Polsko, osrednji del, vključno z mestom Kaliningrad, pa sploh ne bi bil upravičen do tega sistema. To pomeni, da bi, bil, da bi bilo območje razdeljeno v tri dele. Komisija je objavila lani februarja poročilo o tem, kako poteka eh, obmejni promet. Predlagali smo tudi rešitev za specifični primer Kaliningrada. Politični politična odločitev v komisiji je bila sprejeta relativno hitro, zato da bi ta predlog tudi uradno predstavili. In kakor boste videli v besedilu, je tudi tehnično delo potekalo zelo hitro. Predlog je bil sprejet konec julija. Dva pogoja ima komisija za ta predlog. Namreč, prvič, gre za specifično izjemo za izključno Kaliningrad in drugič splošna definicija obmejnega območja, kakor je določena v ustrezni uredbi, ostane nespremenjena. To ni predmet razprave. Če si pogledamo edini člen, člen 1, vidite, da splošna definicija ostane nespremenjena, predlagano pa je, da bi k uredbi dodali prilogo. V prilogi je zapisano, da bi območje Kaliningrada in nekatere polske upravne enote oziroma polsko upravno okrožja bila vključena v območja, ki so že sedaj upravičena do tega. Nekaj trenutkov o tem, zakaj komisija predlaga, da bi Poljsko, Poljska upravna okrožja prav tako bila vključena v to, zato da bi razširili območje v območje. Če bi komisija imela tukaj lahko vlogo, potem bi morali vse skupaj razširiti tudi na Poljska upravna območja. Kaj ti? Če drugače uporabljamo ta pravila 30 in 50 km, potem bi upravna okrožja na Poljskem bila le majhna mesta, zelo malo, zelo malo bi bilo gospodarskega interesa, interesa za turizem in tako naprej. Torej, če želimo dejansko zagotoviti ustrezen učinek, potem moramo tudi razširiti obmedna območja. Tudi vsa varnostna določila ostanejo v veljavi, polske oblasti pa so se že zavezale k temu, da bodo jasno označile razširjeno območje in seveda bodo začele izvajati ciljno usmerjene informacijske kampanje, zato da obvestijo lokalno prebivalstvo. To je vse, hvala. Hvala, sedaj pa gospod Jazinski z polskega predsedstva. Morda poveste kaj več o vprašanju Kaliningrada. Hvala lepa, gospod predsednik pozdravljam vse evropske poslance. To ni tipična situacija, ko predsedstvo čisto na koncu svojega predsedovanja prihaja iz države članice, ki bi v veliki meri imela prednost od vseh pozitivnih učinkov morebitnega scenarija, ki bi bil rezultat spremembe te uredbe zelo jasno. Želim povedati, da zato govorim v imenu predsedstva. Zato vam bom že sedaj povedal, kako daleč smo v delovni skupini na svetu in kako daleč so razprave na koreperju in v svetu. Najprej bom citiral točko število, številka 4 iz predstavitve, ki smo jo slišali od polske delegacije v delovni skupini za meje. Točka štiri eh, prezentacije v PowerPointu govori o preglednosti do Evropskega parlamenta z vidika polske delegacije in predsedstva, je to ena od ključnih točk, s katerimi želimo začeti. V veliki meri je to prav tista smer, ki smo jo začrtali tudi z drugimi državami članicami. Točno vam želim povedati, kakšni so tehnični dogovori. Dogovori, ki bi jih lahko v prihodnosti imeli uveljavi med Polsko in Rusko federacijo, zato da bi uredili to območje. Želim upozoriti na tri pomembne vprašanja na to pa bom seveda odgovarjal na vaša morebitna vprašanja in preko sekretarjata Libe posredoval odgovore tudi na vprašanje, če jih boste poslali. Tri točke so namreč, to ne bo politika precedensa. Zelo veliko dela smo vložili v to, da bi preverili, ali se lahko morebitni podoben scenarij ponovi kje druge podobne rešitve nismo našli. To je tako zelo specifično, da si prizadevamo najti specifično ureditev. Drugo točko je omenila že komisija in to je precej kratko. Namreč ne spreminjamo definicije. Nikakor. In tretja točka. Vse, kar smo storili. In to že v dveh letih dela, preden smo o tem obvestili komisijo. To je analiza in jasni statistični podatki o tem, ali bi to lahko ogrozilo šengensko območje. In to ne drži. To nikako ne ogroža šengena. In še ne na zadnje. Dokument v zvezi s tem bo na voljo parlamentu verjetno že jutri, namreč. Dve deklaracije bomo sprejeli v zvezi s tem. Ena deklaracija potrjuje, in to je naš dogovor z litovskimi kolegi, da to ni politika precedensa. In druga deklaracija bo deklaracija polske delegacije, v kateri bomo jasno navedli vse potrebne tehnične in logistične dogovore, ki bi jih lahko predvideli v prihodnosti, zato da bi zagotovili varnost in celovitost Schengna. To smo imeli v mislih že v začetku in zahvaliti se želimo komisiji za to, da je ustrezno ukrepala. Hvala. Thank you. Thank you, Hvala lepa polskemu predsedstvu za predstavitev, gospod Jazinski, sedaj pa gospod Trienta Filides, izvolite. Hvala lepa. Posem na kratko komisiji in predsedcu sveta se želim prisrčno zahvaliti za predstavitev te teme. Mislim, da govorim v, odboru, v imenu odbora oziroma vsaj v imenu svoje politične skupine, ko rečem, da pozdravljam ta predlog, kajti namen vsega tega je, da se olajša prosti pretok ljudi. Mi smo odbor za temeljne pravice in tu je komisija tudi že izpostavila, da gre tu za regijo, ki de facto leži na ozemlju Evropske unije. In zaradi tega se veselim tudi sodelovanja vsemi političnimi skupinami, svetom in upam, da bo postopek zaključen brez težav. Poleg tega želim tudi povedati, da se veselim odzivov kolegov In ko bodo pač kolegi tudi povedali svoje mnenje o tem, bomo to lahko zaključili. Hvala lepa, bili ste kratki in to bo zelo koristno. Časa smo imeli na voljo 20 minut, ampak vidim nekaj rok. Gospa Ždanaka, izvolite. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Sem poročevalka v Senci, govorim v imenu zelenih, povedati želim, da podpiramo to. Sama tudi, tudi prihajam iz te regije in iz baljskih držav, zato tudi sama to podpiram. Gre za prosto gibanje na našem območju, zato želim vsem obilo uspeha. Hvala. And Mr. Busutil. Hvala lepa, gospod Busutil. Hvala lepa. Skupina EPP mora o tem še razpravljati, ampak glede na to, kar smo slišali, še posebej od predsedstva, mislim, da ne bo nobenih težav, da bi tudi naša skupina to podprla. Hvala. Hvala. Želi še kdo besedo? Hvala lepa. Nihče več ne želi besede. Besedo so imeli poročevalec, poročevalko Senci in koordinator EPP. Zato lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Se vsi strinjate? Dobro. In sicer skupna razprava o šengenskem svežnju. Dve točki, točki 5 in 6 in sicer v zvezi z šengenskim pravnim redom ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Z nami je naš izkušen poročevalec o Schengenu, to je gospod Carlos Coelho. Govorili bomo torej o šengenskem pravnem redu, zato da bi okrepili pravila v zvezi s šengenskim območjem. In to seveda vključuje tudi spremembo zakonodajnega predloga o ocenjevalnem mehanizmu, ki ga je predlagala komisija. Najprej bo besedo dobila komisija, torej potem pa naš poročevalec, gospod Koeljo, čaka pa nas tudi razprava. Predstavnica komisije je Melinda Pajk. Izvolite. Hvala lepa. Zelo vesela sem, da sem lahko tukaj o odboru. Sem direktorica za migracije in meje v GD Home. Želim predstaviti svežen predlogov, ki jih je komisija sprejela 16. septembra. Vse skupaj želim podati tudi Za vse skupaj želim podati določen okvir. Naš svežen vključuje sporočilo in pregledani predlog za ocenjevalni mehanizem, seveda pa tudi spremembo obmejnega zakonika za Schengen. Imeli smo tudi nekaj informacij na um, dokumentih, ki ste jih dobili, tako boste lažje razumeli, kaj predlagamo. Da vam podam nekaj konteksta. Evropski parlament še posebej dobro razume potrebe evropskih državljanov, da morajo prosto potovati v varni Evropi brez meja. To je tisti izziv. Zagotoviti moramo varne meje, zato da bodo ljudje lahko prosto potovali po Evropski uniji. Zato smo vsi naslednjega mnenja. Šengensko območje se je v 25 letih sicer razširilo in poglobilo, ampak pregledati, kako potekajo mehanizmi upravljanja. Seveda moramo preučiti tudi to, ali lahko vse skupaj naredimo bolj učinkovito in uspešno. Prav to želimo s svojim predlogom tudi doseči. Predvsej veliko smo lahko prebrali tudi v tisku o tem, o čem sploh ti predlogi so, seveda pa vse ne temelji na dejanski analizi, ki smo jo predstavili. Svežen, ki ga predstavljamo, je skladen z tem, kar smo napovedali v svojem sporočilu o migracijah 4. maja. Vključili pa smo tudi sklepe Evropskega sveta 4. junija. Tudi resolucija Evropskega parlamenta julija je bila pomemben vidik. Tri pomembne elemente ima ta svežen prvi element zadeva ocenjevalni mehanizem, drugi del zadeva obmeni zakonik in mm, zelo omejene možnosti, da bi začasno ponovno uvedli nadzor na mejah. In tretji del svežnja je še zelo pomemben mm, za parlament, je politične smernice za delovanje Schengna. Najprej bom začela z ocenjevalnim mehanizmom za Schengen. Kakor veste, smo že oktobra podali predlog, da bi preoblikovali ocenjevalni mehanizem v bolj proaktivno in preventivno orožje, orodje za to, da bi države članice spoštovale pravila. Predlog sedaj zaključuje oziroma sklene naše predloge iz novembra povedati želim, da to ni sprememba tega predloga, ampak v običajnem postopku so odločanja, bomo spremenili predlog v skladu z dogovorom med parlamentom in svetom v prvi obravnavi. Sveda pa sedaj zaključujemo ta svoj predlog, ampak pravna osnova je 77. člen, pri tem ustrajamo. Parlament je tudi julija na zasedanju odbora to poudaril, Poudarili ste to tudi v zasedanju svetom in tudi v svoji resoluciji iz julija. Strinjamo se z vami, člen 77 je prava pravna podlaga za ta predlog. Zavedamo se tudi, da številne države članice menijo drugače. Ampak še vedno ustrajamo pri 77. členu in seveda pozdravljamo tudi podporo Evropskega parlamenta za to. Novi elementi. Novi elementi v ocenjevalnem mehanizmu sta predvsem člena 13 in 14, da bi pripomogli branju parlamenta o novem predlogu in da bi videli, ali so predlogi skladni z vašimi, smo predlog, predlog objavili v okrepljenem tisku. Tisti elementi, ki so na tisnjeni krepko, so novi. Kaj želimo doseči? Želimo preiti ocenjevanje, ampak zagotoviti tudi, da lahko države članice, če se soočajo s težavami, dobijo ustrezno pomoč za to, da upravljajo svojimi zonanjimi mejami. Ne gre le za to, da bi podali priporočila, ampak dejansko zagotovili tudi nadaljevanje dela na to temo. Torej, če se država članica sooča z velikimi težavami in če ne more, izpolnjevati svojih obveznosti v okviru Schengna, potem lahko agencije Evropske unije kot je Frontex zagotovijo tehnično pomoč. Ta pomoč bo po pričakovanjih pomagala rešiti nastalo situacijo. Ampak, če se to ne zgodi, potem lahko Evropska unija odloči, da se uvede nadzor na mejah, na določenih mejah ali na vseh mejah to je zadnje zatočišče, ampak zelo omejeno in za omejen čas. Ta predlog smo podali v okviru ocenjevalnega mehanizma, torej to možnost, da bi ponovno uvedli nadzor na mejah. Potem smo si preučili tudi zakonik za meje, torej obmejni zakonik. Tudi tukaj bi izjemoma in začasno lahko uvedli nadzor na notrnih mejah. V okviru trenutnih pravil možnosti že obstaja za določene države članice, posamezne države članice, da za določeno časovno obdobje uvedejo notranje meje. To je že navedeno v členih 23, 24 in 25 šengenskega obmejnega zakonika. Ne nameravamo spreminjati osnove, na kateri so lahko takšne odločitve sprejete, ampak uvajamo na notranjih mejah meni nadzor in to je samo v primeru, če obstaja resna grožnja za javno varnost. Ta ocena je lahko izvedena le na nacionalni ravni ali ravni EU. Nič lažje ne bo uvesti nadzora na notranjih mejah. Prav tako jasno povemo, da to ne bo dovolj. Po uvedbi mora biti prav tako dokazano, da je začasna uvedba nadzora na notranjih mejah potreben in sorazmeren ukrep, ki bo dejansko imel učinek na to resno grožnjo. Mislim, da moramo to prav tako poudariti. Po našem mnenju je to ustrezno in ponovna uvedba nadzora bi morala biti rezultat odločitev na ravni EU. Vsaka ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah, tudi za zelo kratek čas, vpliva na vse državljane EU. Zato ima Evropska unija interes, da zagotovimo, da se te odločitve sprejemajo koherentno in konsistentno. Države članice pa se uh, nujno ne odpovedo tem pristojnostim, naprimer, če pride do terorističnega napada. Julija je Švedska ponovno uvedla nadzor na notranjih mejah za zelo kratek čas in to zaradi pokolov na norveškem. Tudi Norveška je um, zelo, za zelo omejeno obdobje ponovno uvedla nadzor na mejah. Če so potrebni nemudni ukrepi, lahko država članica sama uvede nadzor na notranjih mejah, ampak samo za pet dni. Po petih dneh se sprejme odločitev na ravni EU o morebitnem podaljšanju. In tretji del je, da izboljšamo politične smernice za delovanje Schengna. Ta predlog smo opisali v svojem sporočilu. Kaj si želimo? Želimo predlagati, da parlament in svet redno izvajata razprave, naprimer vsakih šest mesecev, o delovanju Schengna. Če želite, da bi pregledali delovanje Schengna. Komisija bo predstavila osnovo za to razpravo. Vsaki šest mesecev bomo pripravili pregled delovanja Schengna, kakšna so glavna vprašanja, o katerih bi morali govoriti. Po našem mnenju bo to nam torej svetu, komisiji in parlamentu, pomagalo, da se nauči morebitne lekcije in predvidi določene težave. Ne le, da se odzivamo na posamezne vprašanja in posamezne probleme, ampak da imamo dolgoročen, koherenten upogled v delovanje Schengna, zato da bo ustrezno in dolgo deloval. Hvala. Hvala vam, gospa Pajk. Sedaj pa naš poročevalec, gospod Koeljo in potem bomo pa dali besedo polskemu predsedstvu in na to bomo odprli razpravo. Gospod Kojeljo, prosim. No, mi vsi Menimo, da sedanje ocenjevalni mehanizem ni primeren. Vsaj večina meni, eh, da je nujno potrebno stvari poenostaviti in narediti bolj učinkovito. Mi želimo pregledno, učinkovito in dosledno uporabo šengenskega mehanizma. To je bil vedno cilj Evropskega parlamenta odkar je leta 2009 komisija predložila prvi predlog. Ta cilj eh, je potrdil tudi eh, svet za eh, pravne zadeve in teda je že bilo uh, ugotovljeno, da so določeni deficiti, da so določene vrzeli in eh, tudi mi smo se držali pravzaprav teh ciljev. Hvala lepa komisiji za to, da ste poslušali eh, parlament. V letu 2009 je parlament umaknil svoj predlog in predložil nov predlog in sicer novembra 2010 tam se priznava pravica eh, Evropskega parlamenta, da so odloča. Eh, in hvala lepa torej komisiji, da je upoštevala večino naših predlogov in da je poskušala vse vključiti v nov svežen predlogov. Prvi predlog gre v to smer, da eh, se spodbuja oblikovanje nekega šengenskega ocenjevalnega mehanizma. Velike spremembe, ki jih komisija danes predlaga tukaj, gredo tudi v smeri predlogov parlamenta. V mojem poročilu in tudi v resoluciji v plenumu smo to eh, jasno formulirali in tu zahtevamo dodatne mehanizme za eh, tiste države članice, ki imajo težave. Naprimer, eh, predlagamo, da jim pomaga Frontex in da Frontex prevzame specifično ulogo in potem v zadnji instanci pa obstaja še možnost, da se začasno uvede nadzor na mejah. Drugi predlog. Je v skladu z našo prošnjo, eh, ki smo jo na, usmerili na komisijo, torej mi smo želeli ustrezno pravno podlago za to, da bi ta ocenjevalni mehanizem dejansko deloval. Zato potrebujemo uh, posebno pravno podlago, če pa želimo spremeniti eh, šengenski pravni red, kot eh, se tu zahteva. S temi predlogi mislim, da lahko resno delamo. Evropsko unijo lahko opremimo s pravim ocenjevalnim mehanizmom in upamo, da bo do pač inštitucije sedaj opravile dobro delo. Hvala lepa, gospod Koeljo. In sedaj imamo še nekaj časa za polsko predsedstvo, če želi polsko predsedstvo še nekaj dodati. Torej, mi imamo tudi celo vrsto poslancev in poslank, ki želijo sodelovati eh, v razpravi. Torej, mi imamo tukaj kar veliko prijav. In zato poskušam, da eh, se dogovorimo, da dobi vsak tri minute največ, eh, zato da bomo res eh, vsi prišli na vrsto. Gospod Pusutil. Hvala lepa. Pozdravljam te predloge, pozdravljam zlasti predstavitev komisije in poročevalca gospoda Koelja pozitivno gledam na te predloge, ker menim, da imamo pač eh, v Evropski uniji prosti pretok eh, ljudi in zaradi tega ne bi smele posamezne države enostransko umikati nekaj, kar je splošna pravica v tem prostoru. Imam pa vprašanje o praktičnih posledicah in o praktični izvedbi. In sicer, kako lahko zagotovimo, da bodo odločitve sprejete na evropski ravni in ne na nacionalni ravni, da se ponovno uvede nadzor na mejah. Kako bomo torej zagotovili, da bo to odločanje dovolj pregledno in upravičeno? No, naj omenim primer, ki ga vsi poznamo. V začetku tega leta so francoski organi ponovno uvedli nadzor na mejah z Italijo zaradi razlogov, ki se jih vsi tukaj dobro zavedamo. Kolikor jaz to razumem, v tem novem scenariju z novo zakonodajo francoski organi tega ne bi mogli eh, storiti po lastni volji kakšne varovalke bomo imeli na evropski ravni za to, da bodo odločitve na evropski ravni dovolj pregledne, da bo tu vse dovolj upravičeno, zato da bodo pač eh, posamezne države članice pomirjene in vedele, da se na evropski ravni resno ukvarjajo s eh, ogrožanjem, s katerim se soočajo. Torej, kako lahko preprečimo subjektivne namesto objektivnih odločitev. Torej, kako me lahko pomirite glede tega. Hvala lepa, gospod Ensiu, beseda je vaša. Eh, hvala lepa ta nov zakonodajni svežen, ki ga je predstavila komisija, izboljšuje šengenski sistem. Žal pa ne verjamem, da se s tem povsem reformira eh, sistem v skladu z novim ocenjevalnim mehanizmom. Ehm, torej tu je komisija prevzela določene predloge odbora Libe. Tu se uvaja mehanizem sankcij in pomoči eh, državam članicam, ki ne spoštujejo ustrezno pravnega reda. Ta sistem upošteva države članice, Frontex in ta sistem sankcij lahko spodbudi eh, šengenske države k temu, da hitreje izpolnjujejo pravne kriterije. in eh, pomaga seveda tudi reševanje problemov. Ne strinjamo se oziroma mi menimo, da države članice nikoli ne smemo izključiti iz šengenskega prostora. To pomeni, da moramo vedno najti neko rešitev v duhu evropske solidarnosti. Potem pa še nekaj obšalovanja vredno je, da Evropska komisija ni podprla zamisli Evropskega parlamenta, da sprejme enoten sistem za eh, šengenske države in države kandidatke. Dokler imamo dva ocenjevalna sistema, se soočamo tudi s problemom dvojnih standardov in to ni v skladu z načelom solidarnosti in enake obravnave kar zadeva ponovno uvajanje izjemnih eh, nadzorov na mejah. Torej, tu izhajamo iz eh, domneve, da je pravilo zagotavljanje popolne pravice gibanja v tem prostoru in eh, nadzori na mejah so lahko samo izjemen začasen ukrep. In zaradi tega vključuje eh, predlog komisije določene pozitivne, pa tudi določene zaskrbljujoče vidike. Pozitivno je, da v skladu z novim mehanizmom eh, odločitve o nadzoru na mejah sprejemamo na evropski ravni in to je seveda pozitiven razvoj v primerjavi s prejšnjo situacijo. Ko so nekatere države enostransko uvedle nadzor na mejah, naprimer Francija in Danska, so se tudi pojavile določene težave. Vendar zaskrbljujoče je, da v uh, predlogu komisije piše, da se te uh, odločitve sprejemajo v postopku komitologije in s tem se izključuje Evropski parlament iz odločanja. V postopku komitologije je vloga Evropskega parlamenta omejena. Skrbi nas še naslednje. Grožnje javni varnosti vključujejo tudi migracijske tokove. Mislim, da migracijski tokovi ne smejo biti razlog za ponovno uvedbo nadzora na mejah. Migra, migracijski tokovi tokovi morajo biti del eh, solidarne evropske politike. Hvala lepa, gospa Weber. Eh, hvala lepa. Eh, v zvezi s to temo smo dostikrat eh, čustveni. Eh, čustveni postanemo tudi zaradi enostranskih dejanj posameznih držav in zaradi tega smo zadovoljni eh, s predlogom eh, komisije, s dejstvom, da je komisija prišla v parlament. Veseli smo, da je komisija prevzela mnoga priporočila naših poročevalcev in tudi mehanizem za izjemne nadzore na mejah eh, je primeren. Eh, menimo, da eh, se to omejuje na grožnje nacionalni varnosti in grožnje javnemu redu. In Navezujem se na to, eh, kar je povedal gospod Busutil, ki je zahteval objektivne kriterije, vendar objektivni kriteriji so vedno tudi predmet interpretacije. Morda bi bilo dobro, če bi nekdo neutralen eh, odločal, naprimer komisija in ne države članice, ki imajo lastna čustva in občutljivost. vzemimo primer uh, Francije in Italije, to je jasno, vendar kakšna je bila grožnja javnemu redu na Danskem? Torej, eh, predlogi komisije so vsekakor velik korak naprej in parlament bo prav gotovo našel še bolj primerne, bolj natančne formulacije za to, da na ta način zavarujemo celoten šengenski pravni red, ki je prav tako pomemben kot naprimer eh, eh, ekonomsko upravljanje eh, Evropske unije v prihodnje. Sedaj pa poročevalci v senci, gospa Latford, najprej prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Kot kolegice in kolegi pozdravljam ta novi svežen. Tudi zato, ker temelji na delu parlamenta in zlasti poročevalca Koelja. S tem smo dobili svežen, ki je bolj uh, pregleden, natančen, glede ocenne tveganja, spremljanja in podobno. Zahteva se akcijski načrt, vključitev Frontexa, se pravi, tu imamo dobro mešanico pomoči in sankcij in prav to je gospod Koeljo tudi hotel doseči. In mislim, da je to dobro. Nekoč sem v zvezi s poročilom gospoda Koelja eh, rekla, da eh, podpiram združevanje teh eh, dveh ocenjevalnih sistemov. Mislim, da ne bi smeli imeti različne kriterije za uh, Eh, šengenske države in za države kandidatke. Treba je s tem pokriti tudi vprašanja korupcije, organiziranega kriminala. Eh, kaj je to zadeva tudi šengenske države. potem eh, še nekaj, kar sem izpostavila, je naslednje. Združeno kraljestvo in Irska bi morala biti tudi predmet ocenjevanja. Tu ne gre sedaj za vprašanje sodelovanja eh, Združenega kraljestva in Irske. Eh, temveč gre za pravico drugih držav članic, da preverijo, ali ti dve državi izpolnjujeta eh, svoje dožnosti v okviru tistega dela, kjer sodelujete, naprimer varstvo podatkov in podobno. Eh, pregledala sem obrazce za IT agencije, vendar parlament potrebuje seveda jasno pravno podlago in jaz se strinjam s tem, da mi želimo soodločanje in mi ne moremo sprejeti pravne podlage v skladu sedem eh, čledes 70. In treba je torej imeti pravno podlago, ki omogoča tudi sodelovanje eh, Irske in Združenega kraljestva. Prav gotovo bomo našli nekaj in gospod Coelho je hotel neko pragmatično rešitev. torej ne govorim o pravicah eh, eh, Združenega kraljestva in Irske, gre za pravico drugih držav, da ocenjujejo ti dve državi. Vesela sem, eh, da se nadaljuje delo na smernicah za dosledno izvajanje pravil v skladu s Schengenom naprimer preverjanje stalnih dovoljenj, potnih eh, eh, dovoljenj in podobno. Tu mislim na Italijo in na to, kar se je tam dogajalo. Torej, zanima me, kako tu delo napreduje. Eh, gospa Stanoka, poročevalka v senci. Tudi jaz bom poskušala govoriti zelo. Na kratko, tudi mi pozdravljamo ta novi mehanizem in mi želimo za primere, kjer je potrebno takojšno ukrepanje, eh, da to ostane izjema in da države članice lahko uvedejo nadzor na mejah samo za pet dni in ne želimo, da se to obdobje podaljšuje. Kot socialisti imamo tudi isto mnenje in sicer, da mi zavračamo to povezavo z migranti in to povezavo z migranti grožnja javnemu redu. Potrebno jasno opredelitev v zakonodaji eh, za izraze resna grožnja za notranjo varnost, za javni red in podobno. Eh, potem pa tudi pomankljivosti pri nadzoru na eh, zunanjih mejah in podobno. Te stvari je treba opredeliti potem pa imamo tudi probleme s postopki vračanja, vendar ti ne, te težave ne morejo biti razlog za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Parlament mora biti vključen v vse te zadeve, eh, ko pride pač eh, do ponovnega preverjanja tega ocenjevanja. Torej komisija mora ponovno vključiti parlament v ta postopek. Hvala lepa, gospa Keller. Strinjam se s tem, kar je bilo rečeno čeprav se strinjamo s postopkom komisije in želimo to skupnostno raven. Vendar problem je, da migracijo opredeljujemo kot neko grožnjo za javno varnost. Če ne navajamo eh, drugih primerov, izpade, da so migranti eh, grožnja javnemu redu in varnosti, vendar temu ni tako. Eh, potem pa odločanje o tem, katere države lahko uvedejo nadzor na mejah, katere ne. Torej, kadar imamo željo eh, določene države članice, mora tudi parlament dobiti informacijo o tem, zakaj država želi zapreti meje in eh, želimo utemeljitev. Eno vprašanje, ki je po mojem še vedno odprto, je naslednje, kaj če država članica ne spoštuje odločitve sprijete na ravni Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Jatrofilidis. Hvala lepa. Poročevalcev v senci iz moje politične skupine ni tukaj in zaradi tega želim sedaj jaz pozdraviti predloge komisije v svesi s šengenskim pravnim redom. Torej, uvedba evropskega ocenjevalnega mehanizma je eh, eh dobra in dobro je, izpostaviti naslednje. Mi menimo, eh, da se komisija še ni dovolj ukvarjala z razlogi, zaradi katerih je možno začasno uvesti nadzor na notranjih meja. E, tu pač piše, ja, če obstaja grožnja za javni red, notranjo varnost, da so to pač razlogi za ponovno uvedbo nadzora na notranjih mejah. Vendar v to skupino spadajo še naslednji dogodki. Naprimer, če prihaja veliko državljanov tretjih držav. E, tu, naprimer, ni jasno opredeljen koncept masivnega pritoka ljudi in zaradi tega se bojim, da bi lahko prišlo do zlorabe šengenskega sistema. Potem pa še nekaj. Uh, tu imamo še omembo vloge Frontexa, ki pomaga, če imajo države članice težave pri nadzoru na mejah. In videti je, da je možno presiliti države, da spremejo misije Frontexa. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Brons. Pred, torej komisija je dejala, če država članica zanemarja svoje dožnosti nadzora zunanjih meja, da lahko komisija torej eh, uvede lastni mehanizem nadzora na mejah, ne da bi potrebovala soglasje eh, države članice. Ni pa komisija rekla, kaj če bo država članica preveč učinkovita pri nadzoru ali lahko zahteva komisija eh, naj država članica naredi meje bolj prepustne. Torej potem pa uvedba eh, nadzora eh, na mejah, torej te, te odločitve naj bi se sprejemale na evropski ravni. Se pravi, zadnji kanček suverenosti držav se s tem uničuje. Eh, države članice bodo lahko izjemoma uvedle za pet dni nadzor na mejah in potem pa eh, šest tednov ne bodo pač eh, mogli eh, tega podaljševati. Torej, kaj se bo zgodilo v mestnem času? Ali bodo meje povsem odprte? Hvala lepa. Gospa Matjeu. Hvala lepa, gospod predsednik. E, torej, strinjam se z velikim delom predloga. Torej, Schengen je zelo pomemben, ne smemo dovoliti propada, vendar za francozinjo, kot francozinja moram pač reči, da se strinjam e, tudi z mnenjem sveta. Torej, ne strinjamo se posem eh, samo z izjemnim eh, nadzorom na mejah za pet dni v izrednih okoliščinah. Mislim, da ni vloga komisije, eh, da predlaga nekaj takega. Mislim, da je tu komisija prekoračila svoje pravice pri tej pobudi. Torej gre za izredno uvedbo nadzora na mejah, kaj pa po teh petih dneh? Koliko časa bo trajalo, da komisija da svoje mnenje v postopku komitologije? Kajti tu bo prišlo verjetno do uh, tega, da preteče kar nekaj časa. Koliko časa bo torej preteklo in komisija mora tudi povedati, koliko pač uh, dovoljen za, uh, eh, začasno uvedbo nadzora na mejah je bilo odobrenih v zadnjih petih letih. Hvala lepa. Gospa Vodkurt. Eh, tudi sama bi rada izpostavila nekaj praktičnih vprašanj. To je drugi predlog uredbe. Torej, zanima me, kako je to usklajeno z obmenjim zakonnikom za Schengen iz leta 2006. Zanimajo nas tudi tehnične spremembe, veliko sprememb je predlaganih. Torej, ali bo ta predlog komisija še nadgradila ali kako. In če država ne bo sposobna nadzorovati svojih meja, kako si potem to predstavljate? Kaj mislite, se bo zgodilo, če država članica ne bo mogla nadzorovati svojih zunanjih meja? Guns. Hvala. Gospa Gunc. Thank you very much. Uh, uh, I also think that this last... Hvala. Tudi sama mislim, da ponovna uvedba nadzora na mejah lahko postane tvegana. Kako bo s tem v praksi, kako pogosto se bo to dogajalo? vse to me zanima. Zanima me tudi, kako je z dvojnimi standardi. To je bilo večkrat omenjeno. Za parlament so dvojni, dvojna merila nespremljiva. Torej, imamo drugačna pravila, ko govorimo o državah članicah, ki se želijo pridružiti šengenskemu območju, kot naprimer Bolgarija in Romunija. Jasno moram povedati, da ne sprejemamo dvojnih meril in ta odločitev mora biti spremenjena. Gospa Wikström. As, uh, colleague, Mrs. Weber has... Kot je povedala že gospa Weber, pozdravljamo stališče našega poročevalca in pa predlog komisije. Moramo pa tudi upoštevati, da je območje brez meja eden največjih dosežkov Evropske unije. To je za evropske državljane zelo uh, opazen znak enotnosti, to je znak sodelovanja med državami članicami. V predlogi za spremembo komisija postavlja pravila za začasno uvedbo nadzora na mejah. To bi se moralo zgoditi res v izjemnih uh, situacijah in samo kot zadnja možnost. Komisija se bo torej odločala o takem uvajanju in tudi o možnem podaljševanju teh začasnih nadzorov. Torej komisija in ne države članice. To pa kaže na pomankanje zaupanja, ki se kaže na vseh ravnih. Meni se zdi zelo pomembno, da Mm, komisiji, ki je neutralna, prepustimo odločanje o takih zadevah. Poročevalca podpiram pri njegovih ambicijah eh, glede ocenjevalnega mehanizma. Pozivam ga naj ostane pri tem stališču. Tu pa mora biti upoštevano tudi stališče držav članic glede ocenjevalnega sistema. Mislim, da bi komisija morala odigrati odločilno vlogo pri oceni šengenskega sistema, tako da te ocene ne bodo delale države članice same na osnovi posameznih primerov. Tukaj bi se pokazala solidarnost. Poročevalca podpiram tudi eh, pri želi, da bi bolj učinkovito porabljali vire in da bi vključili Frontex poziva tudi k temu, da ne bi uporabljali dvojnih meril. Pravila za države članice in države kandidatke bi morala biti enaka. Vendar pa moramo upoštevati, da moramo o Schengnu govoriti kot o simbolu evropske solidarnosti. Vse ostalo pa eh, naj pridele v izjemnih situacijah. Gospa Nedelčeva. Hvala lepa, tudi jaz eh, pozdravljam predloge komisije. Želim pa samo povedati, da mora vsak mehanizem, ki naj bi bil učinkovit, imeti jasne cilje in tudi jasne parametre o ciljih eh, lahko rečem naslednje. In mi imamo tu dvojne cilje. Po eni strani želimo okrepiti zaupanje med državami članicami, eh, potem zaupanje državljanov v šengenski prostor in zaupanje med evropskimi institucijami. Treba je okrepiti tudi preglednost in to je zame nujno potrebno in to velja za vse te tri točke, ki jih želim izpostaviti. Prvič, eh, morda ne zares eh, prvič, temveč prvič zares eh, smo dobili poročilo z konkretnimi ukrepi in mi potrebujemo iste kriterije, ki veljajo za vse in pravila igre se ne smejo spreminjati. Torej, v celotnem postopku potrebujemo preglednost, eh, se pravi enaka obravnava eh, vseh držav članic in s tem se bo okrepilo tudi zaupanje. Potem pa ponovna uvedba nadzora. Kako je treba opredeliti resnično grožnjo? Ali bo komisija predlagala jasne parametre? Naprimer, v kakšni situaciji je možno uvesti za pet dni nadzor? Torej, boji, se, da se na ta način eh, uporablja to za instrumentalizacijo, za to, da nekdo pač brani notranjo politiko. Potem pa tu eh, pri eh, vsem tem ne gre za omejitev suverenosti držav, ne gre za omejitev prostega pretoka ljudi. Mi S tem želimo in moramo pokazati, da gre za pregleden mehanizem, s katerim se bolj odzivamo na potrebe evropskih državljanov. Hvala lepa. Gospod Kročeta. Mislim, da tukaj lahko postavimo pod vprašaj tudi prost pretok ljudi. Pravila so za vse, ne samo za evropejce. Imamo tudi boj proti kaznjivim dejanjem. Govorimo tudi o, eh, o migracijskih tokovih, o, o eh, izrednih situacijah. Zdi se mi, da je tu korak nazaj.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 ta prost pretok se zmanjšuje. Boj proti kriminalnim dejanjem mora potekati na državni ravni. Moramo se boriti proti temu v sodelovanju, vendar pa Schengen ni povezan s tem oziroma tega ne moremo uporabljati kot argument za Schengen. Treba je uskladiti ukrepe. Če eh, sodeluješ pri nekem organiziranem kriminalu, pač ne moreš zapustiti države. Če se borimo proti drogam, zakaj se s tem ukvarja ukvarjamo na evropski ravni, če gre tukaj za eh, dve državi oziroma za eh, čezmejno trgovanje. Potem težave z migracijskimi tokovi, s tem se sooča Lampedusa, soočajo se države kot so Španija, Italija, Malta. Potrebujemo Evropo pravic, Evropo, ki se bo zauzemala za človekove pravice in za demokratičen razvoj. Ljudje, ki so na Lampeduzi, so živeli v nečloveških pogojih. Prišli so z neko improvizirano vizo in potem so jih na meji ustavili. Mm policija jih je uh, zavrnila, potem so spremenili poti, prihajali niso več po morju, ampak uh, čez hribe. Takih stvari ne smemo dovoliti v prostoru Schengen. Govoriti moramo o solidarnosti. do zavrnitve eh, ljudi eh, ne sme priti na, na meji oziroma eh, Francija, če zavrne ljudi, ki pridejo iz Italije, pravzaprav jih ne sme vrniti v Italijo, ampak v Tunizijo ali v državo, odkudar pač prihajajo. Thank you, Vositor. Um, ehm, Ik moet vaststellen dat de commissie en de meeste collega's hier eh, blijkbaar vooral bekomen. Komisija in kolegi so zaskrbljeni zaradi prostega pretoka ljudi. Vendar pa pri tem obstajata dva vidika. Šengenski pravni red ima dva vidika. Želimo zavarovati zunanje meje. ko države članice ne morejo ali nočejo nadzorovati zunanih meja. Ko jih ne nadzorujejo, potem bodo druge države morale nadzorovati svoje notranje meje. Imamo grožno nezakonitih priseljencev in v taki situaciji bi bilo upravičeno vzpostaviti notranji nadzor komisija mora podati predlog, s katerim bo spremenila pravila. Ta lepa načela morajo priznati tudi resničnost, ki se dogaja na terenu. Za komisijo pa imam še eno specifično vprašanje in to je izpostavil že gospod Brons, pa tudi gospa Matjo. Torej, kakšna je situacija, ko država članica, naprimer, za pet dni vzpostavi ponoven notranji nadzor na mejah in to sproži celoten postopek komitologije. Kako je potem uh, s tem? Ali ima komisija res v prvih šestih tednih čas, da si ogleda zadevo, potem poda oceno, poda predloge in celoten postopek lahko traja tri mesece. Če se znajdeš v izredni situaciji, v izrednih razmerah, kaj naj bi država naredila v taki situaciji? Kaj se bo zgodilo po teh petih dneh? In kaj se bo zgodilo, ko država članica čaka na. Eh, po, na možnost podaljšanja strani komisije. Gospa Romero. Hvala. Dolgo smo imeli filozofijo, da vsak, ki uh, pride v Evropo, predstavlja neke vrste grožno. Tukaj govorimo o naslednjem. Ne govorimo o nekih množicah eh, zločincev, ki bodo napadli Evropsko trdnjavo, ampak govorimo o mm, situaciji, naprimer, ki se je pojavila v Tuniziji in uh, o vojni v Libiji. To so dogodki, ki so se zgodili in če se na njo odzovemo tako, da bomo zaustrili nadzor na mejah, na notranjih mejah, ker naj bi to predstavljalo uh, grožno za javni red. Je to tako? Kot če bi vse te ljudi obsodili za neke uh, trgovce z ljudmi in tako naprej. Taka filozofija pa ne more trajati. Vse čas se iščejo neki novi mehanizmi. In predvsem ne gre za drugo kot za eh, zlom varnosti Evropske unije. To ne more skriti, da Evropa že dolgo časa nima urejene azilne politike. Skupna azilna politika že nekaj časa stoji Medtem pa ne smemo uh, oblikovati nekih novih eh, mehanizmov. Ne bo nam pomagalo, če bomo uh, eh, vse čas izdelovali neke nove mehanizme nadzora in tako naprej. Ključnega pomena v sredozemlju je sodelovanje s tretjimi državami. Tukaj potrebujemo druge vrste odnosov. Uh, sporočila, ki jih Evropska unija pošilja demokratom, ki se borijo za demokracijo v eh, Maroku, Libiji in tako naprej, je, da bomo ustvarili še več mehanizmov nadzora naših meja. To ni dobro sporočilo. Sporočamo, da nam oni predstavljajo grožno eh, za javni red in mir in to je resnično katastrofa. to tudi ni povezano z evropskimi vrednotami in je pravzaprav škandal. Ves čas govorimo o nacionalni suverenosti, o kaznivih dejanjih in tako naprej. Vendar ne gre za to. Seveda, pri tem je, za to je šlo na norveškem. To je res. Ampak v tem s tem, kar se je zgodilo v sredozemlju, pa to nima nobene zveze. In ukrep, ki ga predlaga komisija, ni potreben oziroma ne bi bil potreben, če bi države članice bolje eh, upravljale situacije, kot je ta, o kateri govorim. Obstajajo direktive, ki bi jih lahko Eh, takrat sprožili, na katere bi se lahko sklicevali. In resnično gre za slabo sporočilo sredozemlju. Predlagam, da zdaj slišimo odziv komisije, eh, morda gospa Pajk ali kdo drug, potem pa gospod Koeljo. Sama bom podala nekaj pripomp, eh, pa še svojo kolegico Moniko Moshammer bom povabila, da pove, kako bi mehanizem deloval na evropski ravni. Še posebej se bova dotaknili uh, izrednih razmer, o katerih je govorilo veliko poslancev, o ponovnem uvajanju nadzora na notranjih mejah in tako naprej. Tukaj ne. U nekega novega nadzora na notranjih mejah oziroma novih razlogov za to. Edini razlog je grožna za notranjo varnost. Migracijski tokovi, eh, pritok eh, migrantov, to ni razlog za uvedbo nadzora na notranjih mejah. V členu 23a smo jasno povedali, da bi država članica morala oceniti, eh, za kako resno situacijo gre in tako, da je potem ukrep temu primeren. Tukaj mora resiti za neko grožno javni varnosti oziroma državni varnosti. Argument, da izvajamo dvojna merila za države, ki niso še članice Schengena v primerjavi s tistimi, ki so članice. Eh, to, ta argument je bil podan in o tem so potekale razprave, vendar pa naj povem, da komisija meni, da sploh ni razlik. Schengenski pravni red velja za države članice in za tiste, ki se želijo pridružiti temu prostoru. Potem je bilo nekaj povedanega o smernicah, ki smo jih omenili v sporočilu glede potovalnih dokumentov in tako naprej. Imeli smo srečanje z državami članicami pred poletjem, na katerem smo razpravljali o uh, teh zadevah. Smernice podpirajo šengenski pravni red, te razprave pa bomo z državami članicami še nadaljevali, tako da bomo lahko predloge podali do konca leta. Rada bi povdarila, da ne gre za. Eh, nek argument nacionalne suverenosti proti komisiji. Komisija tukaj ne želi ogroziti vloge držav članic, ko gre za oceno, ali se te države soočajo z eh, resno grožno javni varnosti in tako naprej. Uvedba nadzora na mejah morda ni eh, pravi način za soočanje z zadevo, vendar države članice ne bomo uh, odvrnili od nadzora. Zdaj pa bi besedo predala gospe Moshammer. Ona bo povedala, kako postopek poteka. Seveda odloča komisija, ampak države članice so vključene. Gospa Moshammer bo na kratko zdaj podala obrazložitev. Postopek komitologije je nenavaden. Imamo postopek pregleda, um, ko gre za ponovno vedbo nadzora na mejah. Uh, tukaj ne govorimo o vrhovi, vrhu NATO ali o nogometnih tekmah in tako naprej. Evropski parlament bi vsekakor bil obveščen. Izvedbeni ukrepi. Uh, so tu pomembni in od komisije zahtevajo, da obvesti parlament in države članice. Komisija lahko s tem nadaljuje, če ima kvalificirano večino. Če bo kvalificirana večina proti, potem komisija postopka ne more sprejeti. Ko gre za izredne razmere, po petih dneh bi komisija eh, lahko v nekaj urah sprejela odločitev, ne gre za obdobje šestih tednov. V nekaj urah bi torej komisija lahko se odločila o eh, podaljšanju dovoljenja za eh, nadzor na mejah. To bo potem uh, sproženo še v odboru in uh, upoštevano bo tudi mnenje odbora. Odkar je bil spremenjen obmejni zakonnik, uh, smo imeli samo 26 primerov, analizirali smo jih in imeli smo rok petih dni. V nobenem od teh primerov namreč eh, nadzor na mejah ni bil uveden za več kot pet meja, za, eh, za več kot pet dni in zato smo mislili, da eh, je to obdobje primerno in da ga lahko po potrebi podaljšamo. Zdaj pa gospod Koeljo, poročevalec. Hvala. Hvala, predsednik. Naj povem zelo jasno. Predlogi komisije gredo v pravo smer. Komisiji se zahvaljujem za pobudo, vendar pa obstajajo še podrobnosti, ki jih je treba dodelati. Želim poudariti to, kar so že povedali moji kolegi, namreč dvojni standardi. Zahvaljujem se komisiji za odgovor, vendar mislim, da bi morali biti bolj jasni glede tega. Ne bomo sprejeli dvojnih meril. Ne bomo sprejeli dvojnih meril, ko gre za eh, države članice in države kandidatke. Naj porabim zdaj dve minuti za to, da se vrnem nazaj. Kaj tukaj želimo doseči? Želimo vzpostaviti nek mehanizem, ocenjevanja, ki bo deloval. Številni govorci so po mojem mnenju zelo dobro rekli. Nadzor od primera do primera ni deloval. Vsaka država članica je delala tako, da ni sto odstotno izpolnjevala pravil. Zdaj potrebujemo vključenost Evropske komisije, potrebujemo skupnostni pristop. Potrebujemo tudi vključenost agencij, kot je Frontex, z vsem znanjem, da bo tak sistem deloval. Če pa želimo, da sistem deluje, se moramo ukvarjati z naslednjim vprašanjem. Kaj bomo naredili, ko se bomo soočili z nekim problemom v državi članici? Zdaj, če dobimo oceno nekega resnega problema, pri nadzoru zunanjih meja, se pravzaprav nič ne zgodi. Nimamo mehanizma, nimamo orodja, ki bi državo članico prisililo, da bi ukrepala. Zato moramo najti sistem, da bo država članica, naprimer, če dobi informacijo, da nadzor na njeni zunani meji ne deluje, da bo ta država članica problem rešila. prva reakcija mora biti pedagoški pristop. Evropska komisija, Frontex in Evropska unija v celoti bi morali državi članici pomagati rešiti težavo. Vendar se moramo soočiti s tem, če problem ostane, če se nič ne zgodi, če imamo problem varnosti ne samo v tej državi, ampak potem v vseh državah članicah. Kajti šibkost v eni državi na zunanjih mejah postane problem za celoten šengenski prostor. Torej, zato moramo podariti tudi potrebo po uvedbi nadzora na notranjih mejah. To mora biti začasen in izreden ukrep. Torej, samo za tisto obdobje, ki je potrebno za rešitev težave strinjam se z gospodom Ensijem tudi glede uh, dvomov, če je komitologija res pravi način reševanja teh zadev. Gospod predsednik, naš problem, po mojem mnenju, bo v tem, uh, kar je povedal gospod Busutil. Torej, kako bomo mi kot unija, kot skupnost lahko usklajeni pri ukvarjanju eh, z neko grožno notranji varnosti posamezne države članice. Mislim, da je to problem. Resno bi morali razmisliti o tem. Tri stvari bom povedal na to temo. Ne vem, ali bi morali iti po tej poti. Torej, ali bi morali sprejeti, da se bo Unija kot celota ukvarjala s težavo neke države članice. Pristojnost eh, notranje varnosti je še vedno pristojnost posamezne države članice. Vsaka država članica ima pravico, da za 30 dni, da za 30 dni uh, uvede nadzor na notranjih mejah in to obdobje podaljša še za naslednjih 30 dni, dokler se problem ne reši. Zdaj pa uvajamo obdobje petih dni, potrebujemo dovoljenje Evropske komisije in ne vem, ali bo svet to sprejel. Sam želim okrepiti ocenjevanje Schengna. Strinjam se s tem, da potrebujemo pristop skupnosti, vendar moramo iskati rešitve, ki bodo sprejemljive tako za parlament kot za svet oziroma da bodo sprejete ali v parlamentu ali v svetu. Če bomo sprejeli tveganje, lahko vse izgubimo. Zato, da bomo okrepili šengensko območje, potrebujemo eh, rešitve, ki pa ne smejo biti preveč drastične. Nekdo je spomnil na Norveško, na to, kar se je zgodilo na Norveškem. To je dober primer. Norveška vlada je za dva dni za 48 ur uvedla ponoven nadzor na notranjih mejah. Kaj ti niso niti dobro vedeli, kaj se dogaja, niso vedeli, ali je šlo za kriminalno združbo ali za enega samega storilca. Torej, uvedli so ta nadzor na mejah in vsi so se strinjali. Po dveh dneh so ugotovili, da uh, je ta grozodejstva zagrešil en človek, ujeli so ga in nadzor na mejah uh, se je sprostil. Ampak kaj bi se zgodilo, če v tem času ne bi našli krivca? Ali če ne bi naredili zaključkov in ugotovili, da ni šlo za kriminalno združbo? Ali bi nadzor na mejah podaljšali za, na dva tedna, na en mesec? Po tem novem predlogu komisije bi morali za dovoljenje vprašati komisijo. Ker Norveška ni članica Evropske unije, niso mogli odločitve sprejeti znotraj svoje države članice, torej na Norveškem. Tu govorimo o različnih situacijah, ki jih moramo vzeti resno. Resen sem glede tega, potrebujemo pristop skupnosti, glede tega sistema, potrebujemo sistem, eh, ki bo deloval, ki bo imel neke neutralne ocene, ocenjevanje mora biti neutralno, strani Evropske komisije v podpori Frontexa, vendar pa ali lahko komisija prisili državo članico. Pri tem moramo najti ravnovesje. Upam, da bomo pri svojem delu v odboru Libe eh, in v parlamentu uspeli. Hvala. Hvala lepa, gospod Koeljo. Zamujamo, kot vedno. Držati se bomo morali časa. Videl sem, da se določeni poslanci ne strinjajo z gospodom Koeljem to sem videl že med njegovim govorom, gospa Boskurt je dvignila roko, ampak kolikor vem, ima poročevalec zadnjo besedo v razpravi. Zato, če želite še kakšno pojasnilo, vam dam 30 sekund za to, da bo gospod Koeljo potem imel zadnjo besedo. Videl sem, da ste poskušali nekaj vprašati gospoda Koelja, ko je podajal svoje zadnje pripombe. No, Nisem želela zastaviti vprašanje gospoda, ko, gospodu Koelju. Komisija ni odgovorila na moje vprašanje, zato sem mahala z roko. Dobro, če je šlo za komisijo, potem predlagam, da se poslužite pisnega postopka. To je vedno možnost, ampak zakaj sem tukaj? Tu sedim, čakam, poslušam, zastavljam vprašanja. Zakaj sem potem tukaj? ponovite svoje vprašanje komisiji, prosim, zato da bo komisija zelo strnjeno odgovorila. Moje vprašanje je bilo naslednje. Je v nizozemščini. Ob novem predlogu imamo tudi spremembo zakonika o mejah iz leta 2006. Spremljam ta dosije in zanima me naslednje imamo nove predloge, zato me zanima, ali bo prišlo do sprememb tudi v zakoniku o šengenskih mejah iz leta 2006. Določene spremembe so, druge, drugo vprašanje zadeva tehnične spremembe. Torej, če se spreminja vsebina enega dokumenta, morda se bo spremenila tudi vsebina drugega dokumenta. Vprašanje je, kako bo komisija poskrbela, da države članice dejansko ne izkoriščajo izgovora, da ne storijo nič ali čim manj za zaščito svojih meja, kajti vedno obstaja možnost, da ponovno uvedejo meje. Point. Strnjen odgovor na tole vprašanje, gospa Moshammer. Hvala lepa. Med predloge, ki jih je predlagala komisija marca 2011, ni prekrivanja, to so bili tehnični predlogi sprememb, tukaj pa govorimo o političnih spremembah. Edino možno prekrivanje je izbris odbora, ki je predviden v kodeksu oziroma zakoniku o mejah iz leta 2006, ampak sedaj imamo Lizbonsko pogodbo in zagotovili smo delegirane akte in to je bil razlog za to, da smo podali marčevski predlog. Ta odbor smo sedaj ponovno uvedli, ampak razen tega gre za postopnoma postopkovno vprašanje, sloh ni nobenega prikrivanja. Kar zadeva vaš argument, kako lahko komisija poskrbi, da Država članica ne bo storila vse za to, da bi lahko nadzorovala svoje meje. Seveda, države članice morajo nadzirati dejavnosti na svojih mejah, dobijo vso podporo tehnično in finančno in ponovna uvedba nadzora na mejah je zadnja možnost v resnično izjemnih okoliščinah in upam, da to poda ustrezna jamstva. Hvala. Hvala lepa, gospa Moshamer. V imenu komisije, da ste nam pomagali in da ste bili kratki. Naslednja točka gospod Cashman bo podal predstavitev o javnem dostopu do dokumentov. Vsi veste, da smo imeli leta 2008 predlog komisije, leta 2009 smo sprejeli spremembe, potem smo imeli Lizbonsko pogodbo, na to pa smo dobili tudi drugo različico osnutka poročila. Gospod Cashman ga pripravlja, on bo zadevo predstavil šlo pa bo za napoved predlogov sprememb, ki jih bomo uložili. Rok za uložitev je 10. oktober. 10. oktober bo tukaj zelo kmalo, glasovali pa bomo novembra, gospod Cashman. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Zanima me, koliko, imamo, koliko časa imamo za to točko. Na dnevnem redu je za pol ure, ampak to ni zadnja točka pred sestankom koordinatorjev, zato vas lepo prosim, da ste čim krajši. Hvala lepa. Tako kratek bom kot vaš odgovor. Vprašanje, kakor ste prav povedali, sega nazaj v leto 2008. Medtem smo o tem glasovali na plenarnem zasedanju preložili smo glasovanje o prvi obravnavi in vse skupaj vrnili nazaj v odbor, kakor je to običajno v zakonodajnih postopkih v okviru so zakonodajalskega postopka. To je včasih precej zahtevno. Od takrat se komisija še ni premaknila in tudi svet le malo. Komisija ni predstavila spremenjenega predloga. Vendar letos je komisija predstavila drug predlog. Na osnovi tega in razprav med političnimi skupinami se je večina političnih skupin odločila, da bi oba predloga združili, torej združili bi drugi predlog s prvim. Tako bi dobili novo poročilo in to sem tudi storil komisar Ševčevič je pisal konferenci predsednikov in tudi sa mene so o tem obvestili, čeprav nekoliko zamudo. Opozoril je, da ga skrbi, da spreminjamo uredbo 1049 in zmotilo ga je tudi to, da smo oba predloga združili. Njegovo mnenje je, da bi morali upoštevali, upoštevati le drugi predlog, tako imenovan Lizbonski predlog, in da bi se k širši spremembi vrnili kasneje. Večina političnih skupin se je odločila, da je to neprimerno in tudi neopravičljivo. Kako bi lahko svojim državljanom razložili, da smo se odpovedali edini politični priložnosti, da spremenimo uredbo 1049 o resolucija Evropskega parlamenta, ki se ga nazaj v letu 2006 in seveda ob upoštevanju poročila Sargentini Hautala, ki je bilo sprejeto z veliko večino septembra letos. Vendar, pravno službo smo o tem vprašali in komisija je na to opozorila, govorim pa seveda o pododstavku 3.15. člena Lizbonske pogodbe. Komisija meni, da je to ključnega pomena, namreč to mora biti navedeno v uredbi, če želimo, da bo to učinkovito pokrivalo tudi institucije in agencije, ki jih vzpostavimo na evropski ravni. To zadeva Evropsko centralno banko, Evropsko sodišče, Frontex in tako naprej. Zaprosili smo torej za pravno mnenje pravnih služb, zelo na kratko podali so jasen odgovor. Pravna služba meni, da je tretji podostavek in četrti podostavek 15. člena neposredno, neposredno torej zagotavlja, da so institucije, agencije in organi zavezani k temu, da spoštujejo uredbo o dostopu javnosti do dokumentov. Pravna služba je prav tako opozorila na naslednjo pomembno zadevo, namreč člen 44 odstavek 4 parlamentarnega poslovnika. Tam je navedeno, da če dva predloga, ki jih poda komisija oziroma države članice o enakem zakonodajnem cilju, dobi parlament in to istočasno ali vsaj v kratkem časovnem času, obdobju, potem parlament to obravnava v istem poročilu. V poročilu zadevni odbor jasno navede, v katerem dokumentu so spremembe in to bo omenjeno tudi v zakonodajni resoluciji. Sam sem prepričan in tudi v svojem pismu konferenci predsednikov sem to navedel in to vključuje tudi mnenje pravne službe. Več predlogov sprememb imamo približno 53, seveda so na voljo vsem in tudi v vseh jezikih. Kar zadeva obljubo, ki sem jo podal na osnovi poročila Sargentini Hautalan, namreč, da si bom prizadeval ponoviti tisto, o čemer smo glasovali tam, lahko sedaj povem, da sem podal primerjavo med obema stališčema in tudi 53 predlogov sprememb, ki sem jih podal, jih 43 dopolnjuje poročilo s Argentini. Tukaj bom končal, vprašanje bo zagotovo veliko, ampak, kako sem dejal, večina političnih strank me podpira. Vem, da ELS ne podpira mojega pristopa, kakor sem izvedel na sestanku poročevalcev v Senci. Uh, ampak z veseljem lahko povem, da to dejansko upošteva poročilo, poročilo Sargentini Hautela in tudi jurisprudence ter tudi predloge resolucij, ki jih je sprejel parlament. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Cashman, za vašo strnjeno in hitro predstavitev. Preden slišimo gospo Somer, poročevalko v senci, mislim, da lahko damo besedo predstavniku ali predstavnici komisije, če želijo podati kakšno pripombo v zvezi s tem. Izvolite komisija. Thank you. Uh... Hvala lepa, čisto na kratko. Komisija ima drugačno mnenje od poročevalca o neposrednem vplivu člena 53.3, zato je drugi predlog komisije namenjen 53.3, tako da bi spremenili uredbo v okviru Lizbonske pogodbe, zato da bi bila razprava o drugih spremembah odprta na osnovi predloga iz leta 2008. To je torej mnenje komisije. Komisija meni, da lahko takoj začnemo izvajati minimalne zahteve pogodbe, tako da bi razširili področje uporabe obstoječe uredbe, no to pa bi lahko seveda razpravljali tudi o drugi spremembi te uredbe. To je tudi to, kar je povedal podpredsednik Ševčovič parlamentu na, plenarne, na plenarnem zasedanju. Ko smo govorili o poročilu s Argentini Hautalen, to je povedal tudi konferenci predsednikov, zato ne bom govoril o vsebini predlogu spremembe ta trenutek. Hvala. Hvala lepa. Polsko predsedstvo, želite kaj povedati? Ne, hvala. Poslanci, najprej dobi besedo gospa Somer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim opozoriti na nekaj. Poročevalec v utemeljitvi piše, da so se strinjale vse politične skupine, da se drugi predlog komisije vključi v prvi predlog vendar moja politična skupina je samo rekla, da je za nas prednostna naloga, da uredbo kar se da hitro uskladimo z zahtevami Evropskega sodišča. In tu je pa nekaj drugega. Mi menimo, da moramo najprej delati z drugim predlogom komisije, in eh, prvi predlog bi eventualno obravnavali pozneje. S tem se pridružujem mnenju eh, odboru za ostavna vprašanja AFKO, ki je tudi rekel, predlogi eh, komisije iz leta 2008 in 2011, torej tu sta dva usporedna zakonodajna postopka. Mi imamo tudi pravno mnenje pravne službe, sem pa nekoliko previdna ob uh, vsem spoštovanju. Um, V Nemčiji obstaja pregovor, prav gotovo obstaja tudi v drugih državah, eh, dva pravnika, pet mnen, se pravi, stvari lahko interpretiramo. E, strinjam se tudi s podpredsednikom komisije, da e, v poročilu Cashman omenja uh, veliko točkov, ki nimajo nobene povezave s pravico javnosti do dokumentov, do dostopa do dokumentov. Tu je prišlo do uh, povezave z medinstitucionalnimi dogovori, statusom varuha človekovih pravic. Mi ne moremo vsega tega spraviti v novo uredbo. Potem pa še Eh, vprašanja konkurence, se pravi varstvo podatkov zasebnih podjetij. Torej, to je nekaj, na eh, kar smo vedno pozorni v parlamentu. Tu gre za vprašanje intelektualne lastnine namreč in tu moramo biti zelo previdni. Komisija pravi, da dostikrat eh, dobijo zahtevke, in zahtevajo zelo veliko podatkov, 10 tisoč do 50 tisoč strani zahtevajo. To je res eh, zanimivo, vendar tu ne gre seveda za količino besedila, temveč za vsebine. Se pravi, tu bi potrebovali posebna pravila izven te uredbe in sicer gre za preglednost v primerih konkurence. Potem pa novo poročilo e, ima dobre pristope, tega nikoli nisem zanikala, vendar v novem poročilu ugotavljam samo e, večjo konciznost v primerjavi s prejšnjim poročilom, se pravi, tu gre za kozmetiko. Poročevalec prav gotovo ni šokiran, eh, ko me sliši, ker sem mu to že povedala prej pravzaprav ni velikih sprememb eh, in to je moj glavni problem, eh, naprimer pri eh, opredelitvah pojmov, kaj so dokumenti, kaj so tajne dokumenti in podobno. Vse to je še naprej nejasno. Potem se zahteva še naprej enotni portal za dostop do dokumentov. Tudi to se mi zdi če previdno rečem, težavna naloga. Poročilo se torej ni bistveno spremenilo in svet eh, ga želi presiliti v drugem poročilu, da razpravlja v nekem širšem kontekstu s tem, da pač združuje oba dva predloga komisije, vendar to je težavno. In sedaj prehajam k zaključkom. ELS je podprla poročilo Hautala in tudi ni bilo težko najti kompromise s kolegico Hautala. Tudi mi želimo preglednost in informacije za javnost, vendar ne želimo neomejenega dostopa, to ne bi delovala. To pomeni pravo poplavo gradiva. Potem pa je problem tudi eh, to, da se tu pomešajo pravni instrumenti. Pomembno je, da uresničimo sodbe Evropskega sodišča, ki zahtevajo revizijo uredbe 1049 in v drugem predlogu uh, se komisija dejansko osredotoča na to sodbo in zaradi tega predlagam, da dejansko prednostno obravnavamo drugi predlog in mislim, da ni treba uh, to obravnavati v povezavi s predlogom iz leta 2008. E, eh, sicer se ne bomo pač dogovorili in bojim se, da bodo uh, Eh, sicer stvari spet vrnili v odbor in da s tem javnosti ne bomo naredili nobene koristi. Hvala lepa in sedaj pa gospa Vikström. Hvala lepa, gospod predsednik. Poskusila bom biti zelo kratka, čeprav je to tema, o kateri bi v parlamentu morali govoriti in to zelo podrobno pozdravljam delo gospoda Cashmana in strinjam se z njegovimi željami in cilji. Vsem vam zagotavljam, da lahko Alde podpre številne spremembe, ki jih predlaga. Vprašanje, ki se ga moramo zastaviti, je naslednje. Kdo je lasnik teh dokumentov? Smo to mi, poslanci na ravni EU, politiki v splošnem, ali morda civilni uslužbenci, ustroja Evropske unije ali morda celo državljani, ki so tisti pravi lastniki teh dokumentov, kajti vse skupaj ima vpliv na nje. Mislim, da bi morali storiti vse, kar je mogoče za to, da povečamo preglednost. Z veseljem bom sodelovala z gospodom Cashmanom, da bi storili vsaj še nekaj korakov na tej poti posvetiti se želim še enemu vidiku, namreč sodiščem v Luksemburgu. V prvih letih eh, delovanja te uredbe so bila sodišča zelo pregledna, ampak v preteklih letih, tako se zdi, je preglednost nekoliko manjša in to je zaskrbljujoče. Komisiji omogočajo, da poda vnaprejšnjo sodbo, kar zadeva dostop do dokumentov. To pomeni, da takoj, ko se presodi, da dokument spada v določeno kategorijo dokumentov, lahko institucije ocenijo, da je dokument zaupen. In to je seveda popolnoma v nasprotju z bistvom uredbe iz leta 2001. Zato podpiram predlog spremembe gospoda Cashmana, zato da bi izbrisali predlog spremembe komisije, da je treba nekatere dokumente ohraniti zunaj področja uporabe te uredbe. Mislim, da bi morali iti še dlje. Obvezno bi moralo biti za institucije, da vsako prošnjo posamezno obravnavajo. Hvala lepa, mislim, da bom tukaj uh, končala in upam, da bomo z razpravo še nadaljevali. Hvala, seveda vsi se strinjamo, da je to vprašanje, o katerem je vredno razpravljati in govoriti in se pogovarjati. To je vprašanje, o katerem smo govorili, govorimo in bomo govorili zelo podrobno. In to ne prvič. Sodba Evropskega sodišča in tudi poročilo s Argentini v Evropskem parlamentu je rezultat tega, da imamo drugo različico tega sedaj v obliki poročila Cashman. Gospod Dejon. Uh, Hvala, gospod predsednik. Samo da povem, ni samo gospa Somer poročevalka v senci, tudi sam sem poročevalec v senci za svojo mm, skupino. Predsednik se opravičuje. Kar zadeva vsebino. Nikoli ne razumem te razprave, kajti te izjave smo slišali že nič koliko krat. Ampak v vsakem eurobarometru vidimo, da se splošna publika vedno bolj obrača stran od Evropske unije. To je žalostno, kajti številne stvari v Evropski uniji so, ki si zaslužijo pozornost naših državljanov. Po drugi strani pa imamo skupine državljanov, ki si želijo izvedeti več sami prevzamejo pobudo, torej ne dobijo informacij iz Bruslja, ampak sami prevzamejo pobudo, da želijo kaj izvedeti, ampak potem dobijo odgovor iz Bruslja, da ne morejo dostopati do informacij, ker so zaupne. Mislim, da je to problematično. Zato se strinjamo celoti s gospodom Cashmanom in gospod Vikstrom. To je zelo pomembno. Če želimo nekaj storiti iz te Evropske unije, moramo biti čim bolj odprti. Gospa Zomer ima tukaj sicer prav, namreč definicije so včasih še vedno težke ali nejasne. Ampak eh, z Majklom bi šla v drugo smer, namreč nekateri termini še vedno omogočajo tolmačenje, ki bi še vedno omogočilo blokiranje pretoka informacij do državljanov. To si bomo ogledali in če bo potrebno, bomo predstavili tudi predloge sprememb. Ampak v splošnem seveda podpiramo, podpiramo poročilo. In še nekaj. Skrbijo me stroški, ki jih bodo morali nositi državljani zaradi tega. To si bomo natančno ogledali. In tudi problem da je treba biti v svojem zahtevku tako natančen. Če si želimo odpreti dialog z državljani, potem po mojem mnenju ne bi bilo dobro, da zahtevamo takšno natančnost. Če, če dokument obstaja, potem moramo mi institucije zagotoviti informacije in podatke državljanov, ampak v splošnem to sem že večkrat ponovil, sem zelo zadovoljen z delom našega poročevalca in mislim, da mu moramo želeti obilo dobre volje in moči v prihajajočih tednih. Hvala lepa, gospa Alfano. Mislim, da je ona poročevalka v senci za skupino Alde. Jo, um, ehm, desider... Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Cashmanu za dobro opravljeno delo bori se za preglednost in dostop javnosti do dokumentov. Če državljani sami ne bodo mogli izvedeti, o čem govorimo, kaj počnemo in o čem odločamo tukaj, potem ne bomo demokracija. In še naprej bomo izgubljali spoštovanje evropskih državljanov. Skeptiki Mm, imajo vedno več zaleta in tudi nizka volilna odeležba na zadnjih evropskih volitvah samo potrjuje to dejstvo. Podpiram to, da bi govorili o obeh predlogih komisije hkrati. Preglednost je temeljnega pomena tudi pri boju proti korupciji. Pišem poročilo o organiziranem kriminalu v Evropi. Prejšnji teden so ga sprejeli v odboru v Strasburu. Številni odstavki so namenjeni boju proti korupciji. Tudi sama bom uložila nekaj predlogov sprememb. Poskusila bom zagotoviti ustrezno sledljivost o koriščenju evropskih sredstev. Preglednost in dostop do javnih dokumentov za širšo javnost je dober način, da pokažemo, kako je mogoče govoriti v interesu javnosti. Michael, verjetno veš, da te liberalci podpirajo. Hvala sedaj pa gospod Infeld, potem pa Cashman. Hvala, dve pripombi. Prvič, gospa Somer je povedala, da ne smemo imeti neomejenega dostopa do dokumentov. Mislim, da tega nihče ni predlagal, ampak iz prakse vemo, da vlade zlorabljajo pravila o zaupnosti, ne zato, da bi zaščitili ključne interese, ampak da bi prikrili stvari, ki so jih počeli, pa jih ne bi smeli. To smo videli, naprimer, v primeru izročanja CIE. Poglejmo si Wikileaks. Ne glede na to, kaj si mislite o Wikileaksu, nekatere stvari, ki so bile razglašene za zaupne, so dejansko bile zaupne, ampak določene stvari pa so bile samo poskus prikrivanja strani državljanov. Drugič, podati vam želim konkreten primer, ki je povezan z naslednjo točko na dnevnem redu, namreč um, predlog za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Kakor veste, smo z američani uh, sklenili sporazum o prenosu bančnih podatkov in predtem, ko so se začela pogajanja, je pravna služba sveta podala pravno mnenje o ustreznosti tega, da bi začeli s pogajanji. Dokument obstaja, zato sem zaprosila za javno objavo tega dokumenta. To je bilo zelo relevantno za sporazum. Dokum dostopa do dokumenta nisem dobila, seveda še manj obljube o tem, da bo dokument objavljen. Zato sem se na koncu obrnila na Evropsko sodišče. Argumenti sveta na začetku so bili, da dokumenta ne moremo objaviti, zato ker bi to motilo pogajanja z američani in naše odnose z američani in tako naprej, zato tega ne moremo objaviti. To je argument, sicer ne mislim, da je veljaven, ampak kakorkoli že. Zanimivo pa je naslednje. Prejšnji teden smo imeli predstavitev v zvezi s tem in svet je predstavil novo utemeljitev. Rekli so, no, dobro, sedaj pa dokumentov ne moremo objaviti, zato ker imamo sedaj predlog za uh, program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti na ravni EU. Zato mora dokument ostati tajen. V demokraciji bi rekla, da če obstajajo podatki, ki so relevantni za razpravo o zakonodajnem predlogu, potem ne bi smeli biti tajni, ampak bi morali biti javni. Državljani imajo pravico vedeti in kako lahko kot Evropski parlament sploh govorimo o predlogu komisije, če nimamo dostopa do relevantnih informacij in to namenoma. To je način, kako izkoriščajo pravila eh, o zaupnosti. To želim povedati gospe Zomer in mislim, da gre tukaj za zlorabo pravil. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Kašman, ko poročal. Um, uh, Hvala še. Hvala, gospod predsednik. Nekdo je omenil podpredsednika Ševčoviča. Gospa Somer je dejala, da se strinja z njim, da so predlogi sprememb, ki jih uporabljamo v svojem poročilu, takšni, da gredo še dlje. Povedati želim, da je gospod Ševčovič 26. septembra omenil moje prejšnje poročilo, ki je bilo na to posodobljeno. Torej, večina predlogov sprememb, ki jih on omenja, je odvečnih. Lahko bi omenil moje poročilo, ki je na voljo v javni domeni že od 1. septembra. Še nekaj želim povedati v zvezi s to lizbonizacijo. Nimamo še nobene sodbe Evropskega sodišča v zvezi s tem. Prav nobene. Torej, če nekdo trdi, da moramo to storiti, da bomo v skladu sodbo, potem to ne drži, ker sodbe sploh ni. Strinjam se z gospo Zomer, namreč v zvezi z vprašanjem pravnih mnen. Sam nisem pravnik, ampak sam upoštevam pravno mnenje, ko ga dobim, spremem ga ali ga zavrnem in pri tem seveda izberem ustrezno politično smer. In zanimivo je, da se naša pravna služba ne strinja z mojo odločitvijo, sam pa sem pripravljen sprejeti to odločitev, tudi če ne bi vedel, ali me bodo podprli ali ne. Tukaj govorimo o politiki, govorimo o pravicah in o tem, da želimo okrepiti pravico, govorimo o jurisprudence. V predlogih resolucij smo o tem že večkrat govorili, v parlamentu je bilo to sprejeto z veliko večino. Politika je, da moramo to vključiti v uredbo in poskusiti, kako je povedal gospod De Jong in gospod Wikström, pa tudi gospa Alfano, namreč V tem času, bolj kot kdajkoli prej, moramo državljanom razložiti, kaj počnemo in zakaj to počnemo. In še enkrat, gospod Dejong in gospa Zomer, če sem bil kje nejasen, želim z vami sodelovati, zato da bomo jasnejši. Vem, da ne bomo vedno imeli istega pristopa, ampak mislim, da bi morali začeti tako, da se vprašamo, kaj lahko in kako lahko to izboljšamo. Gospa Zomer, na začetku nisem rekel, da me podpirajo vse politične skupine. Zelo jasno sem povedal, povedal sem, da me podpira večina skupin in povedal sem tudi, da skupina ALS e mojega pristopa ne podpira. Zelo jasno sem želel to povedati če prisiljujem svet, da se pogaja, dobro, nekdo mora to storiti, kajti zaenkrat se o tem še niso pogajali. In še nekaj mm, predpostavka o tajnosti tega ne moremo nikoli sprejeti. Vedno moramo uporabljati uredbo. Še posebej četrti člen. Zato, da bomo dokument preučili, dokument bomo preučili, v ustreznem času in če dokument ne bo na voljo javnosti zaradi številnih izjem ali zato, ker prihaja do navskrižja z interesom javnosti, potem moramo to razložiti. In tukaj seveda ne more priti do predpostavljanja tajnosti. Seveda z veseljem bom delal tudi na vprašanju definicij. Govorim o portalu. Lahko bi imeli eno točko dostopa, lahko bi upisali v, v iskalnik, kateri dokument iščemo, imeli bi tudi register, tako bi lahko državljani uh, brskali po dokumentih in iskali informacije. Ne želimo metati informacije proti njim, ampak želimo jim zagotoviti dostop, če želijo oni, novinari, nevladna organizacija ali civilna družba, vse tako odloči. Strinjam se s Sofijo in njenimi izkušnjami o dostopu do dokumentov in sporazumov, ki tvorijo osnovo zakonodaje in pogosto nam ne dovolijo dostopa do teh dokumentu. Ampak, da se malo pohvalim, leta 2001, če Evropski parlament ne bi vključil v uredbo potrebo po medinstitucionalnem sporazumu o dostopu do parlamenta, parlamenta do dokumentov, potem tega medinstitucionalnega sporazuma morda nikoli sploh ne bi bilo. In še nekaj za komisijo, Mark Mays. Več let že sodelujem z njim in zelo ga cenim. Ampak, v zvezi s prejšnjimi predlogami sprememb, ko smo govorili o sklicih na pogodbi o delovanju Evropske unije in o 15. členu ter o drugih, so nam povedali, da takšni predlogi sprememb niso bili potrebni. Zato, ker bo celotno vprašanje Lizbone obravnavano v nekem dodatku. Vendar, če, če je bila Lizbonizacija tako pomembna, zakaj je komisija čakala 18 mesecev, da je to predstavila. Jasno je bilo, da bo parlament poskusil svet prisiliti, da se pogaja. Opozarjam svet in druge poslance tukaj, namreč mi smo neposredno izvoljeni, da to počnemo na osnovi so zakonodajalskega dela. Ne bom se ne bom sprejel tega, da parlament obravnava kot drugo razredno institucijo, ko svet tako meni. Pogodba nam daje nove pristojnosti na področju so zakonodajalnega dela in mislim, da bi to morali upoštevati. Če sem nekoliko uznemirjen, mislim, da je to zaradi tega, ker v meni vre sredozemska kri. Hvala. Ja, ja, Hvala lepa, gospod Kešman. Mi imamo res zamudo, gospa Somer. Da, vendar res na kratko. Kajte, gospod Pribe je tu v prostoru in tu je zadnja stvar eh, pred sestankom koordinatorem in mi zamujamo in potem pa imamo toliko pritožb. Vse veste, gospod predsednik, koliko eh, je ura. Torej, res na kratko, prosim. Dobro, na kratko. Še enkrat želim povedati naslednje tu ne gre za to, da javnosti nočemo dati dokumentov. Cela Evropa ima parlamentarne demokracije, izbrane eh, predstavnike ljudstva, regionalne parlamente, nacionalne parlamente, Evropski parlament in sejni dokumenti so dostopni. In eh, zlasti za ta eh, parlament velja, da lahko po spletu spremljamo vse seje. Ne poznam nobenega parlamenta, ki bi bil tako pregledan, transparenten kot Evropski parlament. Kolegica od liberalcev je eh, rekla, da eh, korupcijo lahko preprečamo samo z velikansko preglednostjo. Jaz sem tudi proti. Uh, uh, korupciji in zaradi tega so pomembni uh, registri uh, lobistov. Uh, tudi jaz imam na svoji spletni strani tak registr za to, da pač javnosti predstavim uh, vse. Menim, da sebi in evropski ki jim inštitucijam ne smemo očitati kar tako, da se stvari zamovčijo. So stvari, ki jih ne moremo kar tako eh, predstaviti javnosti. Določene stvari je treba tudi prepuščati državam članicam, naj odločijo, kaj želijo objaviti in če se nočejo. Ne moremo reči, da država, ki deluje kot član sveta, mora takoj vse objaviti stvari so dokaj pregledne, transparentne, da možno je več storiti, da moramo upoštevati seveda sodbe Evropskega sodišča in preglednost moramo prilagoditi eh, Lizbonski pogodbi, vendar mislim, da si ne smemo vzajemno očitati, da je eden za več preglednosti, drug za manj in to bi bil populizem in tega seveda nočemo. Hvala lepa, gospa Somer. Nočemo ponovno odpirati razprave, vendar gospod Kešmen, vi imate seveda možnost, da dobite zadnjo besedo. Še enkrat, prosim. No, poročevalec ima zadnjo besedo, tako pač eh, je v našem pravilniku. Strinjam se z večino, kar je povedala gospa Somer. Ona je morda svoje mnenje. Eh, Eh, pripisovala tudi drugim. Eh, jaz se s tem ne morem posem strinjati. Torej, ko se pogajamo, moramo izkoristiti vse eh, sredstva politična in institucionalna, da zagotovimo, da se bo druga institucija pogajala. Dobro. Sedaj pa moram še enkrat spomniti, da je skrajni rok za predloge sprememb 10. oktober, glasovanje bo novembra, se pravi nobenih zamud, ne smemo dovoliti. Pozdravljam gospoda eh, Pribeja, ki bo poročal o Evropskem sistemu za sledenje eh, financiranih terorističnih dejavnosti, torej govoril bo tudi o sporazumu TFTP med EU in ZDA. Nakratko bo dal poročilo in takoj mu predajam besedo. Gospod predsedojoči, hvala lepa. Zavedam se, da je malo časa, zato bom bolj kratek, kot sem nameraval. Pred seboj imate sporočilo, ki smo ga zapisali po razpravah eh, ob sprejetju sporazuma TFTP med EU in ZDA in eh, po deklaraciji, ki smo jo dali v tem kontekstu. Tu razmišljamo o uh, Eh, sistemu TFTS v Evropski uniji. Tu moramo upoštevati dve stvari in sicer najprej, kakšen inštrument potrebujemo ali ga sploh potrebujemo na evropski ravni za boj proti terorizmu in drugi, kako je financiranje in drugič, kako lahko omejimo količino osebnih podatkov, ki jih dajemo na voljo tretjim državam. Uh, Eh, potem so tu opisane glavne funkcije eh, možnega eh, TFTS-a v EU, glavna načela, potem opcije, ki so na volje, potem zagotavljanje varnosti podatkov, schrambe podatkov in podobno potem se vse opcije tudi opirajo čim bolj na obstoječe strukture. E, to sporočilo tudi e, izpostavlja, da moramo upoštevati e, proračunske omejitve in varčevanje. Torej, ta program ne sme biti drag, vendar kljub samo bo pač porabil kar nekaj proračunskih sredstev. Poleg tega smo tudi poskušali izpostaviti še pomembno vprašanje in sicer področje uporabe mora biti omejeno. Eh, se pravi, podatke bi uporabili samo za boj in prepre, proti terorizmu in preprečevanje terorizma, pa tudi za resne oblike čezmejnega kriminala. O tem moramo pa še razpravljati. Uh, Tu so predstavljene tri opcije za vzpostavitev takega programa. Eh, mi izključujemo eh, povsem eh, nacionalni pristop k takemu programu, takemu sistemu in tudi povsem evropski pristop. Potem pa je treba seveda razrešiti določene nadrobne vprašanja z vami, z državami članicami. Nasplošno pa eh, se moramo tudi najprej vprašati, ali potrebujemo eh, tak eh, TFTS v EU ob dogovorih s tretjimi državami. Torej, to je samo nek korak, to niti ni predlog komisije, s tem ne prejudiciramo eh, odgovora na vprašanje, ali potrebujemo sploh tak sistem, najprej potrebujemo oceno očinkov in potem eh, lahko pripravimo predlog. Torej, namen tega sporočila v tej fazi, v tej zgodnji fazi je, da sprožimo razpravo eh, o vseh teh vprašanjih, ki so omenjena v sporočilu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pribe, sedaj pa gospod Alvaro, naš poročevalec. Hvala lepa. Zavedam se pomankanja časa. Rad bi pa kljub samo omenil določene točke. Najprej eh, to, kar je povedal gospod eh, Pribe o tem, ali potrebujemo poseben sistem, lasten sistem. Mislim, da o tem sploh ni treba razpravljati iz različnih eh, vidikov lahko rečemo, potrebujemo lasten sistem in ne smemo prepuščati ZDA, da eh, analizirajo naše podatke. Seveda torej eh, rečemo, da stvari morda ne delujejo tako, kot bi morale. Eh, gre naprimer pravice prizadetih, pravice po brisanju podatkov in podobno. Mi imamo že celo leto postopek pri nemškem eh, eh, ombudsmanu za varstvo podatkov in moram reči tudi, da smo uh, vse politične eh, skupine ugotovile, da nočemo, da bi srednje in dolgoročno prenašali množice podatkov v ZDA. Mi želimo biti gospodar naših podatkov. Potem pa še vprašanje, kateri instrument bomo uporabili, če je sploh kak eh, potreben. če si pač privoščimo tak sistem, potem potrebujemo eh, sistem za ekstrakcijo eh, podatkov. Nihče tu v tej hiši ni govoril o evropskem TFTP-ju. V resolucijah eh, za porazom TFTP-ju in v spremnih dokumentih nikoli ni bilo govora o lastnem TFTP-ju. In mislim, da tudi velika večina političnih skupin ne želi evropskega TFTP-ja, temveč želi sistem za ekstrakcijo lastnih podatkov. Finančna razsežnost, eh, no, stroški bi bili dokaj omejeni, ker gre za eh, programsko opremo, vendar programska oprema seveda lahko prinaša tudi določene probleme, kar pa za deva področje uporabe, torej terorizem, potem temeljno vprašanje organiziranega kriminala, eh, eh, trgovina z ljudmi, eh, čezmejna trgovanje z mamili in podobno. Vse to je treba tudi upoštevati. Vem, da želijo govoriti tudi drugi kolegi in želim pa za zaključek povedati naslednje. Cenim sicer vaša prizadevanja. Želim si naslednje. Želim si, da bi dobili nek predlog, ki bi bil čim bliže zahtevam eh, parlamenta. Torej dobro, da ste dali tri predloge, vendar želimo čim bliže temu sistemu ekstrakcije. Zanima me, uh, Eh, katero pravno podlago boste vzeli člen 16 v kombinaciji 87 eh, iz eh, tega vašega dokumenta, to ni razvidno. Hvala lepa za potrpožljivost. Hvala lepa, sedaj pa so na vrsti naši poročevalci v senci, gospa Sipel. Hvala lepa, poskusila. Bom navesti samo nekaj vprašanj. Tudi jaz sem presenečanja nad vprašanjem gospoda Pribeja, ali to sploh potrebujemo. Mnogi poslanci tukaj v tej hiši zahtevajo eh, la možnost, da eh, se zagotovi ekstrakcija podatkov, kajti to je edini način, s katerim lahko preprečimo prenos množičnih podatkov v ZDA. Torej, to je zelo pomembno in zaradi tega mi to vprašanje sploh ni jasno. Potem pa me iritira pri eh, predlogih komisije, to, da so prekoračili mandat. Mi smo eh, želeli, da se v eh, teku enega leta pripravi predlog za ekstrakcijo, tega nismo dobili, sedaj pa eh, razpravljamo o stvarih, o katerih nismo hoteli razpravljati. Sedaj se sprašujemo, ali želimo zajeti samo financiranje terorizma ali tudi druge stvari. Torej, te razprave ne želim na novo odpirati. Potem pa vprašanje, ali potrebujemo eh, novo, nov kompliciran eh, organ, novo stavbo. Tudi na to vprašanje lahko preprosto odgovorimo. Torej, podjetje SWIFT posreduje podatke. Eh, programska oprema bi lahko bila pri SWIFTu, dostop do podatkov, ekstrakcija podatkov pa bi bila organizirana tako, da se eh, ti podatki lahko ekstrahirajo samo o prisotnosti organov Evropske unije. E, torej, ekstrakcija podatkov je edina možnost, da se prepreči prenos množičnih podatkov in mi moramo hitro najti primerno rešitev in ne smemo odpirati razprave, ki ni bila del uh, mandata. Hvala, gospod Albrecht poročevalec v senci. Hvala lepa. Z eh, velikim zanimanjem se prebral sporočilo in gospod Pribe je tudi napovedal, eh, da moramo upoštevati tudi proračunsko plat in tu sem se vprašal, ali komisija sploh razmišlja, zakaj eh, dela stvari, po katerih ni nihče spraševal. In tudi to je proračunsko vprašanje. To tudi povem zato, ker se mi zdi, eh, da komisija kaže neko trmo. Eh, mi smo jasno povedali, da nismo zainteresirani za sistem, kot ga imajo američani s TFTP-jem. Torej, mi v Evropi nočemo takega sistema in ne želimo tukaj eh, podatke od Swifta in druge bančne podatke dati našim organom v svežnjo, zato da lahko iščejo po teh podatkih. To ni bila nikoli alternativa in tu lahko pravzaprav že ustavijo svoje delo in lahko se osredotočijo na to, kar smo mi hoteli, da nam dajo odgovor na vprašanje, kako lahko zagotovimo ekstrakcijo podatkov, Eh, iz podatkovnih baz, naprimer Swifta in tudi eh, samo to je eh, ustavno dopustno. Poglejmo tudi eh, na sodbe eh, Zvezdnega ustavnega sodišča. Eh, torej, Tu je možno torej pregledovanje samo podatkov eh, in shranjevanje podatkov od primera do primera. Torej nima smisla, da še enkrat vzpostavimo isti sistem na ravni Evropske unije, ki bo še enkrat predeloval te podatke in dejal na voljo. Torej mi se moramo osredotočiti na ekstrakcijo podatkov in to mora biti v nekem eh, sorazmerju, eh, sorazmerno, se pravi eh, poseganje podatkov samo v primeru suma in podobno. To je tudi podlaga eh, evropskega prava. Eh, in če smo se od tega odpovedali v okviru mednarodnega prava, eh, s tem seveda nismo prejeducirali odločitve za Evropsko unijo. To je samo pač bil rezultat diplomatskih pogajanj in to bi moralo biti vsem jasno. Gospa Intveld. Hvala to je eh, pravzaprav neko pretiravanje eh, in eh, nikoli nisem bila takemu pretiravanju priča. Nihče ni prosil za to, kar je komisija naredila. Kot je gospa Sipel izpostavila, mi bi potrdili dogovor s ZDA, če bomo v teku enega leta dobili sistem za ekstrakcijo podatkov. To je preprosto, to je vprašanje programske opreme. Uh, Eh, niti eno leto ne bi potrebovali eh, za to. To, tega predloga nismo zahtevali. To je predlog o zbiranju in obdelovanju podatkov v Evropi. To je nekaj povsem drugega. Tega nismo zahtevali, nismo hoteli, mi smo zahtevali eh, nekaj drugega, vi ste nam to obljubili, pa tega nam niste eh, naredili. Zanima me, da če morate nekaj takega predlagati, kar. Eh, je bistveno obsežnejše od tega, kar delajo američani. Ne nočete omenjati eh, SWIFT-a, vendar s tem omenjate tudi druge finančne institucije. S tem ste pravzaprav naredili širši prestop od tega, kar delajo američani. Nekdo je že prej spraševal po pravnem mnenju sveta o eh, sporazumu SWIFT-om. Eh, torej, Svet je na Evropskem sodišču dejal, da če tudi bi prosila za ponovno deklasifikacijo dokumenta, bi svet to ponovno uh, zavrnil, ker je pač ta dokument relevanten za vaš predlog. Če je to uh, tako, če je ta dokument relevanten, gospod Pribe? ali ne verjamete, da bi v demokraciji bilo normalno naslednje. Če imamo dokument, katerem, za katerega svet in komisija pravita, da je to relevantno za uh, razpravo, ali ne bi bilo treba ta dokument objaviti in ne ga razglasiti za tajnega, kako lahko resno razpravljamo v Evropskem parlamentu o vašem predlogu, če nam bistvenih informacij ne dajete. Hvala. Sedaj se že vnaprej zahvaljujemo tolmačem za dodatne eh, minute, ki so potrebne za to, da gospod Pribe odgovori na zelo jasna sporočila, ki eh, eh, so jih poslali poslanci. Hvala lepa. Zabeležil sem seveda vsa eh, sporočila, vse pripombe. Ne vem, ali je vprašanje o pravni podlagi še vedno relevantno po vsem tem, kar je sledilo temu. Kakorkoli že, nismo še razmišljali o tem. Mislim, da gre bolj za člen 87 kot za člen 16, vendar. Eh, E, torej mi smo zabeležili vaše izjave, morda ste tudi opazili člen 11 sporazuma, e, ko govorimo o možnosti, da se oblikuje sistem EU. Mi moramo torej razmišljati o vseh možnostih e, pri takem sistemu. In po našem mnenju je prvo vprašanje, kaj sploh potrebujemo na ravni Evropske unije. E, torej, ni bilo vprašanje, kako lahko ukinemo sporazum TFTP med EU in ZDA, temveč smo se vprašali, kaj potrebujemo na ravni EU, ali potrebujemo sistem za ekstrakcijo ali kaj drugega. 11. člen sporazuma eh, je tu relevanten, torej zabeležil sem, eh, kar ste rekli. Mislim, da v tej fazi še ne morem povedati nič drugega. Hvala lepa. Gospa Intveld, kot poslanka, moram reči, da se mi zdi nespremljivo, da nočete odgovoriti na vprašanje pravite, da se ne zavedate, da je parlament zahteval sistem za ekstrakcijo podatkov. Saj ste spremljali razpravo, bili ste prisotni v vsaki razpravi. Lahko berete zapisnik, vse je jasno, kaj hočemo. In želim odgovor na vprašanje o deklasifikaciji dokumenta. To vprašanje sem zastavila pred svojimi kolegi. Saj lahko odgovorite zda ali ne. Torej, besedo dajem gospodu Pribeju, da stori, kar hoče. Opravičujem se, gospe Intvet. Eh, spraševal sem kolega, o katerem dokumentu govorite. Prosim, da mi odgovorite, na kateri dokument uh, se nanašate. Torej gre za dokument, ki je tudi predmet uh, primera na sodišču, gre za mnenje pravne službe sveta, ki je bilo objavljeno julija 2009 pred začetkom pogajanj z ZDA. Gospod Prive, lahko date sedaj odgovor? Ne, ne morem odgovoriti, vendar mi bomo pozneje odgovorili na to vprašanje. Mislim, da je to njegov odgovor. To je sedaj odgovor gospoda Pribeja. Mislim, da v tem trenutku ne moremo storiti bistveno več. Hvala lepa, gospod Pribej, in sedaj pa sestanek koordinatorjev. Razumem situacijo tukaj, vendar. Gospod Pribe je tu predstavnik komisije in odločil se je, da reče, kar je. Uh, Eh, rekel in odločil se je, da ne reče tega, če se ni rekel. Torej, hvala lepa, da bodo v dvorani ostali tisti, ki so upravičeni do naslednjega sestanka in ob 9. uri v ponedeljek zjutraj bomo nadaljevali z delom. Hvala.